Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolegi, dober dan. Allons-y. Nous allons ouvrir nos travaux. Začeli bomo z delom. Dober dan. Avant de commencer nos travaux, in še pred začetkom predragi kolegi. Avant de commencer nos travaux. No, še preden začnemo, pa bi želela, drage kolegice in kolegi, izreči zahvalo gospodu Kostisu, ki je na moji levi. Namreč, danes je to njegov zadnji sestanek v našem odboru za promet. Tako da, ja, zaploskajmo mu. Il part du secrétariat, il s'en va. Zapušča sekretariat in eh, se podaja novim obzorjem naproti v sekretariat ITRE. In kakorkoli že, pet let je delal v našem odboru na zelo velikih svežnjih, na svežnju za železniški promet, na svežnju za razogličenje prometa in na drugih pomembnih dosjejih, tako da res najlepša hvala za vse opravljeno delo in uh, veliko uspeha na vaši nadaljni poti. Pričana sem, da vam bo šlo ravno tako dobro v odboru ITRE, kot vam je šlo v našem odboru, ampak vrata našega odbora vam bodo seveda vedno ostala odprta. Hvala še enkrat. Euh, no, zdaj se pa vrnimo k nekoliko bolj zemljskim stvarem in sicer k glasovanju. In najprej bomo preverili, ali vas je tukaj dovolj, da to lahko izpeljemo. Zato preizkušamo glasovanje. Lahko glasujete. Konec glasovanja, zelo v redu. Opravičujem se, predsednica. Mislim, da sem svojo kartico za glasovanje pozabil v Strasburu. Eh, ne vem, če bomo lahko še tako hitro prišli do nje. Ne vem, sprašujem vas, kaj naj naredim. Alors, no, kako bomo zdaj to uredili? Zelo pozno je. In nič, res dobro dvignite roko, da bomo razumeli, ali ste za, proti ali se vzdržite in tako bomo vaš glas prišteli ostalim glasovom. Ali je v redu tako? Odlično. Zdaj pa začnimo, ker imamo kar precej uh, točk za glasovanje na dnevnem redu. Gospod Tenor, izvolite. Dobr dan. A vaša glasovalna kartica ne deluje? Du Brexit, monsieur Riquet, il n'est que 9 heures.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 Torej, kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa naprej. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 36. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 38. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Nadaljujemo z amandmaji. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 63 za, proti, vzdržani. Amandma 63 se zavrne. Amandma 61 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 62 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog sedem. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 68. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Um, kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 79. E, Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma. A to želite preveriti? V redu. Lahko glasujete. Ste glasovali? konec glasovanja. Aha, LS, dva poslanca več imate, enega še lahko sprejmemo, dva, to je pa veliko. No, konec glasovanja. No, 19 za, 24 proti, torej se ta predlog spremembe zavrne. Kompromisni predlog 10. Aha. Preverili smo amendma 79, tako da zdaj glasujemo o amendmaju 84. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? sprejeto. Želite preveriti tudi to v redu? Lahko glasujete. Konec glasovanja. 29 za, 15 proti, torej je res sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo. Konfirmistni predlog 10. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 97. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 99. Za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 15. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 16. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 17. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 18. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto sprejeto. Kompromisni predlog 19 za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje e, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, en glas proti, vzdržanih glasov ni. Čestitke, gospod Kelička, vaše poročilo je sprejeto. Bomo kar zaploskali. Ale, nu continue. Tako, zdaj pa naprej. Še vedno uh, ste to vi, gospod Telička. In sicer poročilo o evropskih standardih oziroma izvajanju uredbe. No, gremo. Amandma 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Um, amandmaja 3 in 4 sta identična. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog e, dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog pet, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 23 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6. Ali želite preveriti v redu? Torej, glasujemo elektronsko o amandmaju 23. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. ELS. En glas več imate. Ja, kar aktivni ste danes do povdne. No, je v redu zdaj, prav. Konec glasovanja. 25 proti, 18 za, torej je predlog spremembe dejansko zavrnjen. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani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 sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 57 za proti vzdržani. Amandma 57 je sprejet, zdaj pa amandma 58 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani. Prvi del je sprejet in uh, v redu, to bomo preverili. Glasujemo. glasujemo. Glas... Še vedno imamo enega poslanca ELS preveč. Zdaj pa je v redu. Konec glasovanja. 23 za 20 proti. Torej je prvi del dejansko sprijet. Zdaj pa drugi del tega predloga spremembe. Kdo je za? Proti vzdržani, drugi del pa ni sprejet. Kompromisni predlog 12. Za proti vzdržani. Kompromisni predlog 12 je sprejet. E, predlog spremembe 1 za proti vzdržani. Predlog spremembe 1 je sprejet. Zdaj pa končno glasovanje v poročilu elektronsko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 43 za, 1 proti, vzdržanih glasov ni, torej je poročilo sprejeto. In še enkrat čestitke gospod Telička. Dobro, zdaj pa nadaljujemo. In sicer je pred nami poročilo sprejeto. o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami. In to je poročilo gospe Bilbao. Začnemo s amandmajem 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 9. Oprostite, se popravlja predsedujoča. Ne, o tem amadvaju ne glasujemo. Torej, naslednji amadva 43 za proti v zdržanji sprejeto. Zdaj pa imamo več identičnih amandmajev, 11, 44, 45, 46 in 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Zdaj pa gremo k amandmaju. Uhum, predsednica se popravlja. Torej, eh, amandmaja 13 in 52 identična, glasujemo za proti vzdržani sprejeta sta ta dva amandmaja. Zdaj pa nadaljujemo se kompromisnim predlogom 1. Za, proti, vzdržani. Kompromisni predlog 1 je sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 58. Za, proti, vzdržani. To ni sprejeto. 59 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj amandma 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 67 za, proti, vzdržani, sprejeto mislim. Naj preverimo. Torej, preverjamo, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Tako, dejansko je sprejeto 31 za, 13 proti. Nadaljujemo s predlogom spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Aha, to je brezpredmeten, zato ker smo 68 sprejeli. Tako da smo zdaj pri 71 za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 73 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 74 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za proti vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. E, eh, 75 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 78 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Amendma 79 za, proti, vzdržani. Amendma 79 je sprejet. Amendma 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa imamo spet eh, enake amandmaje, 83 in 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in 85 in 86 identična. Ali želite preveriti 83 in 84 v redu? Dobro, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za 25 proti, vzdržanih glasov ni, torej je dejansko zavrnjeno. Zdaj pa nadaljujemo s predlogoma sprememb 85 in 86 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjena sta ta dva predloga spremembe. Ja, zavrnjena sta. Nekar me ne pripričujte v nasprotnem, ampak ali želite preveriti? Ja, v redu, preverimo. Eh, amandmaja 85 in 86 glasujemo. Ste vsi glasovali, torej konec glasovanja in no, rezultat je isti. 20 za, 25 proti. Dejansko sta zavrnjena. Nadaljujemo. Amandma številka ena, zap, proti, vzdržani. Predlog spremembe ena je sprejet. Amandma 23, za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 24, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 in amandma 26, ki sta identična, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 25, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe številka 4 in 29, ki sta enaka, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, kompromisni predlog 5 je sprejet. Amandma um, ehm, 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. 44 za, nobenega glasu proti, ni nobenega vzdržanega. Čestitke, gospa. Aha, no, en glas proti imamo. Ja, pozabila sem, da nimate kartice s seboj. Uh, Torej, eh, čestitke gospod Bilbao. In glasujemo tudi za mandat. Glasujemo torej za mandat za pogajanja. Konec glasovanja. Triinštirideset za, en glas proti, vzdržanih glasov ni. Torej, gospa Bilbao, dobili ste mandat za pogajanja o tem poročilu. Hvala lepa. Hvala. Nadaljujemo. Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z RORO trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili. To je poročilo gospoda Rikeja. Gremo. Amandma 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 3 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Amandma številka 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, tukaj ne glasujemo. In nadaljujemo z amandmajem 22. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 23. Za, proti, vzdržani. Ta amandma ni sprejet. Gospa Foster, glasujemo. Koncentrirati se je treba. Hvala, gospa Foster. Nadaljujemo. Amandma 8 za, proti vzdržani. Amandma 8 je sprejet. Amandma 9 za, proti vzdržani. Amandma 9 je sprejet. Amandma 25 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 10 za, proti vzdržani. Ali želite preveriti amadma 25? Prav, glasujemo. Konec glasovanja. Amandma 25. Rezultat je 24 za, 21 proti. Torej je sprejeto. Nadaljujemo. Predlog spremembe 10. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11. Za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 26. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 27. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 12. E, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 13. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Amandma 13 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 16 ni za glasovanje, amandma 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo, končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 45 za, en glas proti, vzdržanih glasov ni. Torej, čestitke, gospod Rike. In zdaj glasujemo še o mandatu za pogajanja. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 44 za, en glas proti, vzdržanih glasov ni, torej je mandat za pogajanja spri, eh, sprijet in čestitke gospod Rike. Ali, nu continu. Bonjour. Avec le rapport Nadaljujemo s poročilom gospe Ajuto, varnostni predpisi in standardi za potniške ladje. In začeli bomo. Amandma 34 za proti vzdržani. In to ni sprijeto. 39 in 40, identična amandmaja za proti vzdržani to ni sprejeto. Mm, torej, glasujemo elektronsko, glasujte, konec glasovanja. Petindvajset za dvajset proti. Torej je sprejeto. Oprostite, dobro, da smo to preverili. Amandma 41 za proti vzdržani, to ni sprijeto. Tukaj. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani, sprijeto. Amandma 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4. Ali želite preveriti v redu? Glasujemo o amandmaju 43 za, oziroma glasujemo. Zdaj pa konec glasovanja. 13 za, 28 proti. Amandma se zavrne. Nisem rekla, da se z veliko večino zavrne, ampak da se zavrne. Izvolite. Ali se lahko morda počaka vse dve sekundi vmes, ker eh, tolmače nekoliko zaostaja in mislim, da bi bilo jasneje, če to storite. V redu, več časa rabite, prav, potem pa vam dam več časa. Dobro, gremo naprej. Amandma 43 se zavrne, zdaj pa kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani. Kompromisni predlog 3 je sprejet. Amandma 49 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 11 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 12 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 13 za, proti vzdržani proti, vzdržani. Mislim, da amandma 13 ni sprejet. Ja, morate dvigovati roke, ne? E, ampak glasujmo. Glasujemo o amandmaju 13. Konec glasovanja. Ja, no, res je sprejet z veliko večino. Roke morate dvigovati. Zdaj pa naprej, amandma 14. Kdo je za, proti, vzdržani? Mislim, da ta amandma ni sprejet, ampak to bomo preverili. Glasujemo o amandmaju 14. Konec glasovanja. Amandma 14 ni sprejet, 20 glasov za, 25 proti. 46 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 59 za, torej eh, amandma 59 prvi del za, proti, vzdržani. Ta amandma oziroma ta del je sprejet. Zdaj pa, a to želite preveriti? Prav, glasujmo. Glasujemo o prvem delu amandmaja 59. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti. Torej je to sprejeto. Nadaljujemo. Z drugim delom. Za. Proti. Vzdržani. Drugi del pa ni sprejet. Amadma 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 18 za, proti vzdržani. Amandma 18 je sprejet, amandma 26 e, za, proti vzdržani. Amandma 26 po mojem ni sprejet, ampak to bomo preverili. Amandma 26, glasujemo. Konec glasovanja. Oh, ne. Sprejeto je. 32 za, 13 proti. Torej, amandman 6 se sprejme. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto je amandma 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, amandma 6 je sprejet, amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma oziroma kompromisni predlog 5 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotnem poročilu. Končno glasovanje, to je elektronsko. Konec glasovanja. 45 za, 46 za vzdržanje glasov ni, ni glasov proti, torej čestitke, eh, gospa Ajuto, mislim, da je to prvič tako v tem odboru, vaše poročilo je sprejeto in seveda bomo glasovali sedaj tudi o mandatu za pogajanja, glasujemo. Konec glasovanja. In uh, torej še zmeraj imamo 45 glasov za en proti in uh, podeljem vam je mandat za pogajanja uh, o tej temi. Čestitke gospa Juto, zdaj pa nadaljujemo. In sicer z uh, Evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo. To je osnutek mnenja za odbor IMKO, ki ga je pripravila gospa Kilonen. Mm. Nekoliko ste, se, ste razpuščeni, eh, svetovalci, do sem vas slišimo. No, zdaj pa nadaljujemo. Kompromisni predlog ena. Za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 19 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Amandma 20 za proti vzdržani. To bi raje preverila. Glasujemo elektronsko o amandmaju 20. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 glasov za, 20 glasov proti, en vzdržan. Uh, amandma je sprejet. Amandma 21 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 24 za, v, v prvi del za proti vzdržanje prvi del amandmaja 24 je sprejet, amandma 39 za, proti, vzdržani, amandma 39 je sprejet, amandma 40 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 42 za, proti, vzdržani, to ni sprejeto, amandma 43 za, proti, vzdržani, vzdržani zavrnjeno. Amandma 44 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Želite preveriti v redu, amantma 50 se preverja, glasujemo. Konec glasovanja. Sedemindvajset za osemnaest proti, torej sprejeto. Nadaljujemo amantma oseminšestdeset za proti, vzdržanje to ni sprejeto. Amandma 69 za, proti, vzdržani, to tudi ni sprejeto. Amandma 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 71 za, proti, vzdržani, ni sprejeto. Amandma 72 za, proti, vzdržani, vzdržani. Ni sprejeto. Ali želite to preveriti? V redu. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 72. 72. Konec glasovanja. 37 za, 8 proti, torej z veliko večino podprto. Nadaljujemo. Kompromisni predlog 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amadma 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 75 je sprejet. Amandma 89 eh, in 96 za, proti, vzdržani. In oba predloga sta sprejeta. Amandma 91 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, ker ni jasno. Amandma 91 za, proti, vzdržani. Glasujemo o amandmaju 91. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti. 21 proti. Torej je ta amandma sprejet. In nadaljujemo na, z amandmajem 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 94 za, proti, vzdržani. To ni sprejeto. Amandma 95 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 97 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 129. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za, proti, vzdržani. Sprejeto amandma 137 za proti vzdržani sprejeto, amandma 138 za proti vzdržani sprejeto, amandma 142 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 146 za proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Mislim, da... No, bomo to kar preverili. Glasujemo. Mislim sicer, da je sprejeto, ampak konec glasovanja. Ja, 24 za, 21 proti. In dejansko je sprijeto. Zdaj pa končno glasovanje o tem poročilu. Če ste vsi glasovali, je zdaj glasovanja konec. 39 za, 6 proti, vzdržanih glasov ni. Gospa Kilonen, vaše poročilo je sprejeto. Najlepša hvala. V redu, zdaj pa naprej. In sicer nadaljujemo s predlogom o spodbojanju internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih. Um, In sicer predpravljalka mnenja gospod Tepradel, zdaj pa imamo amadba 7, ki je zavrnjen. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 55 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. In sicer glasujemo o amandmaju 55. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti. Še dobro, da sem to preverila. Eh, amandma torej ni sprejet. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 59. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 60. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog štiri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 65. Za. Proti. Vzdržani. To ni prav jasno. To bom preverila. Glasujemo. Glasujemo amandma petinšestdeset. Konec glasovanja. To je zelo jasno, gospod Van der Kamp. Amandma ni sprejet. Zdaj pa amandma 66 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 67 za proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 68 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 69 za, proti, vzdržani, to ni sprijeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, kompromisni predlog 5 je sprijeto. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. E, kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 24 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 25 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 27 za, proti vzdržani sprejeto proti. To ni prav jasno. Bomo še enkrat glasovali za amandma 27, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3, za, proti, vzdržani, ni sprejeto. Amandma 28, za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. Amandma 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 32 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 33 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sprejeto. Amandma 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 39 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Amadma 40 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amadma 41 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amadma 43 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amadma 45 za, proti vzdržani. Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 12 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ali želite preveriti to? Prav, preverjamo. Kompromisni predlog 12. Glesujemo. Konec glasovanja. 26 za, 19 proti. Kompromisni predlog je sprejet. Amandma 49. Nadaljujemo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 44 za, en glas pro, dva glasova proti, vzdržanih glasov ni. Gospa Tapardel, vaš eh, še poročilo je torej sprijeto in čestitke. In nadaljujemo s poročilom o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo, Evropska gigabitna družba in 5G to je osnutek mnenja za odbor ITRE. Pripravljalec je gospod Zlotovski. Izvolite. Zlotovski, sem v redu izgovorila. Tako, nadaljujemo z glasovanjem. Amano A, ki je pur? Amanban je ena za, proti, to se vzdrži. S tem je amandma ena sprejet. Amandma dve, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, abdan. Dva je sprejet, kompromis. A, to je za, proti, držani, kompromis. A je sprejet. Gremo takoj naprej na amandma 12. Kdo je za, proti, držani, sprejeto. Amandma 15. Kdo je za, proti, držani, sprejeto.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 amandma 14 ni sprejet. Kompromis B, kdo je za, proti, zdržani. Kompromis B je sprejet. Gremo takoj naprej na amandma 33, kdo je za. 33. Ste ga našli 33? Kdo je za 33? proti zdržani, amandma 33 zavrnjen, kompromis. C, kdo je za? Proti zdržani, kompromis. C je sprejet. Gremo naprej. Na amandma 39. Kdo je za? Proti zdržani, amandma 39 zavrnjen, amandma 40, kdo je za? Proti zdržani, kompromis proti. Vzdržani. Amandma 40 zavrnjen. Amandma 41, kdo je za? Proti. Vzdržani. Amandma 41 zavrnjen. Amandma 43, kdo je za? Proti. Vzdržani. Amandma 43 je sprejet. Amandma 42, kdo je za? Proti. Vzdržani. Amandma 43 je sprejet. Amandma 42 je sprejet. Amandma 44, to je za. Proti. Vzdržani. Amandma 44 je sprejet. Amandma 45 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Torej, kompromis D je sprejet kompromis E. Kdo je za? Proti vzdržani kompromis E je sprijet. Gremo na amandma 53. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 55. Kdo je za? Proti vzdržani kompromis E. Amandma 55 sprejet. Kompromis F. Kdo je za? Proti? Zdržani? Kompromis F je sprejet. Amandma 59. Kdo je za? Proti? Zdržani? Amandma 59 je zavrnjen. Amandma 67. Kdo je za? Proti? Zdržani? Vzdržani. Amandma 67 je sprejet. Kompromis G. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Kompromis G je sprejet. Amandma 76 je za, proti, vzdržani. Amandma 76 je zavrnjen. Amandma 78 je za, proti, vzdržani amandma 78 je sprejet. In sedaj elektronsko glasujemo vsem skupaj. Konec glasovanja. 40 za, 2 proti, 3 vzdržani. Gospod. gospod Zlotovski. Bravo, čestitamo za sprejem vašega poročila. Gremo naprej. Še z verom nam uspeva držati se predvidenega časa, še zadnje poročilo, približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev to je v imenu odbora IMKO, poročevalec je gospod Keith Taylor. Glasujmo. In sicer najprej v naslovu 1, amandmaj 31 do 236, glasujemo za vse skupaj. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani. Kompromis 7 je spred. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani. Kompromis 8 je spred. Kompromis 9, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Kompromis 9 je spred. Amandma 129 bi radi, da preverimo kompromis 9, prav, v redu, glasujmo. Torej, glasujmo o kompromisu 9. Konec glasovanja. 23 za, 22 proti, nihče ni vzdržan in kompromis je, kot vidite, sprijet. No, gremo naprej. Amandma 129. Kdo je za? Proti? Zdržani. Amandma 129 je sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Zdržani. Kompromis 10 je sprejet. Amandma 130. A, to je odveč odpade, pravi predsedujoča. Nadaljujmo. Torej 132. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 132 je zavrnjen. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Proti?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 Amandman 140, kdo je za, proti, vzdržani, 140 je zavrnjen. Amandman 141, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandman 160 je zavrnjen. Amandman 12, kdo je za, proti, vzdržani, amandman 12 je zavrnjen. Amandman 143, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Amadma 143 je sprejet. Amadma 144 za. Za. Proti. Do se vzdrži. Ta amadma ni bil sprejet. Amadma 13 do je za. Proti. Vzdržani. Amadma 13 je sprejet. Amadma 145 do je za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Amandma 145 je sprejet, amandma 146, želite preveriti? No, potem pa glasujmo elektronsko o amandmaju 145. Konec glasovanja. Osem za, 25 proti, prav imate, amandma 145 ni bil sprejet. Nadaljujemo. Amadma 146, to je za. Gospod Werner in gospod Van de Kamp. Opozarjam. No prav, se vem, treba se reorganizirati. Še enkrat, bodite pozorni, še malo, to je zadnje glasovanje. Amandma 146, to je za. Proti? Zdržani? Amandma 146 sprejet. Amandma 152. A predsedujoča se popravlja. Ne, amandma 147. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 147 je sprejet. Amandma 148. Kdo je za? Proti? Vzdržani? 148 sprejeto. Amandma 149. Kdo je za? Proti? proti. Amandma 149 je sprejet. Amandma 150, kdo je za? Proti. Zažani. Amandma 150, zavrnjen. Amandma 151. Preveril bi. Bo, bi radi preverili. Veliko veselje mi bo, sicer je tako dolgočasno. No, pa glasujmo. O Amandmaje 150. Glasujmo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Proti 27 za 17, dokot no, vidimo, je ta amandmaj res zavrnjen. Ampak, predsedujoča, zdaj, ko je to zavrnjeno, bi rad postavil postopkovno vprašanje, kot sledi. Odbor je bil proti našemu amantmaju 150, ki je pravilno opredelil potrošnika v skladu z zakonodajo Evropske unije in to si lahko pogledamo tudi v knjižnici Evropskega parlamenta ampak v sedanjem akiju, ki se nanaša na potrošnika, se lahko zadinimo, da gre prvadi A za fizično osebo in B pri sklepanju pogodbe deluje v, uh, za pogodbo, ki je zunaj njegovih poslovnih dejavnosti. In zaradi tega sem želel to pojasniti. Hvala. Gospod poslanec to nekakor ni neke vrste sklicevanje na pravila igre. Tu smo zato, da se odločimo za kompromis in eh, vi se potem lahko izpogajate tako ali tako. Tukaj pa glasujemo o predlogu in zavračam vaš predlog, nadaljujemo z glasovanjem. Amandman 151 je bil zavrnjen, torej 150 je bil zavrnjen. Sedaj 151, kdo je za, proti, zdržani. Amandman 151 je sprejet. Amandman 153, kdo je za, proti, zdržani. Amandman 153 je sprejet. Angliška kabina, kje je angliška kabina? Kabina številka D, prosim lepo, prižgite mikrofon. Vklopite mikrofon kabina 2. To ni zaradi brexita, pravi predsedujoča. To je pripomba komisije, vam pravim. Govorniku iz občinstva, ki ne uporablja mikrofona, ne slišimo. Gospa, katera je številka kabine, ki jo poslušate, ker jo vidite? Povejte mi, prosim. Deset? Tehniki, lepo vas prosim, ali lahko aktivirajte to kabino, ali to deluje prav? 151 to smo sprejeli, 153 smo sprejeli, sedaj smo pri 154. Torej, 154, kdo je za, proti, zdržani. 154 je sprejet. Kompromis 12, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Kompromis 12 je sprejet. Kompromis 13, kdo je za, kdo je proti. Kdo se vzdrži? Kompromis 13 je sprejet. Amandma 164, kdo je za, proti, vzdržani. Amandma 164 je zavrnjen. Amandma 165, kdo je za, proti, vzdržani. Amandma 165 je zavrnjen. Amandma 166, bi radi preverili? No, preverjamo 165, glasujmo. Konec glasovanja. Torej, amandma 165 je sprejet z 28 glasovi za, proti 17 proti. No, prav ste naredili, da smo preverili, se upravičujem, pravi predsedujoča. Amandma 166, kdo je za? Proti? Vzdržani? Tole ni bilo čisto jasno. Preverimo. Torej, preverjamo amandma 166. Glasujmo. 166. Konec glasovanja. 28 za, 17 proti. 166 je torej sprejet. 167. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? ta amandma je sprejet. Kompromis 14, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 14 je sprejet. 168, kdo je za? Proti? Ah, oui. Alors, je, je, je vous dis tout Ah, res, na mojem listu ne piše tako. Torej sem to upoštevala kot amandma. Allons-y! Kompromis 15! No, kompromis 15. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 15. Preverimo. Ni bilo jasno. Glasujmo. Konec glasovanja. Za 24 proti 20, ta kompromis je sprejet. Torej, kompromis 15 je sprejet. Nadaljujemo. E, Amandman 175, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Amandman 175 je sprejet. Amandman 176, kdo je za, proti, kdo je za. Kdo se vzdrži? Amandma 176 je zavrnjen. Amandma 177, kdo je za? Proti? Zdržani. Amandma 177 je zavrnjen. Amandma 178, kdo je za? Proti? Zdržani. Amandma 178 je zavrnjen. Amandman 180 do 182, kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Ti amandmani so sprejeti. Amandman 183, kdo je za, proti, vzdržani. Amandman 183 je sprejet. Amandman 184, za, proti, vzdržani. Amandman 184 je sprejet. Amandman 185, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Ni jasno. Glasujemo elektronsko o amandmaju 185. Tole bo zdaj zelo jasno. Konec glasovanja. Za 12 proti 33 zelo jasno, to je zavrnjeno. Ampak prosim vas, dvigujte roke. Gremo naprej. Amandma 186, to je za, proti, kdo se vzdrži, 186 je sprejet, 187, kdo je za, proti, dvigujte roke, kdo je za, no, zdaj se vidi, proti, kdo se vzdrži, to je sprejeto. glasujmo še enkrat o amandaju 187. Konec glasovanja. Torej, 23 za, 21 proti. Sprejeto. Kompromis 16, 2 za, proti, da se vzdrži. Kompromis 16 je sprejeto. Bi preverili? No, prav, pa še enkrat. Glasujmo. Konec glasovanja. 31 za, 14 proti, kompromis. 16 je, kot vidite, sprejet. Amandma 189 odpade, prav imate. Kompromis 17. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? kompromis 17 je sprejet, amadma 193, to je za, proti, vzdržani, amadma 193 je zavrnen, amadma 197, to je za, proti, do se vzdrži, amadma 197 je sprejet, amadma 198, to je za, proti, vzdržani, amadma 198 je zavrnen, amadma 199, to je za, proti, vzdržani, vzdržani, amandma 199 je zavrnjen. Amandma 201, kdo je za? Proti, vzdržani. Amandma 201 zavrnjen, amandma 16, kdo je za? Proti, vzdržani. Amandma 16 je sprejet. Kompromis 18, kdo je za? Proti, kdo se vzdrži? Kompromis 18 je sprejet. Amandma 207, kdo je za? Proti proti, kdo se vzdrži, amandma 207 je zavrnjen, amandma 209, kdo je za, proti, vzdržani, amandma 209 je zavrnjen, amandma 210, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 210 je sprejet. Pa preverimo, glasujmo o amandmaju 210. Glasujmo. Glasujmo. konec glasovanja. Za 22 proti 24. Amandma 210 torej ni bil sprejet. Gremo naprej. Amandma 211. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Amandma 211 je sprejet. Amandma 212. Kdo je za? Proti? proti vzdržani. Amandma 212 je sprejet, amandma 214 je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 214 je sprejet. Amandma 215, kdo je za, proti, vzdržani, amandma 215 je zavrnjen, amandma 216, kdo je za, proti, vzdržani, amandma 215 je zavrnjen. Amandma 216 je sprejet, amandma 217 je za, proti, do se vzdrži, amandma 217 je sprejet, amandma 220 je za, proti, do se vzdrži, amandma 220 je zavrnen. Pa preverimo elektronsko. Glasujmo. Konec zasovanja za 26 proti 20. Taman 20 sprejet. Imeli ste prav. Amandma 222. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Amandma 222 je sprejet. No pa preverimo. 222. Glasujmo. Konec glasovanja. Amandma 222 sprejet. Sprejeto je torej. Sedaj smo pri amandmaju 223. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 223 je zavrnjen. Z veliko večino. Amandma 224. Kdo je za? Proti? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 224 je sprejet. Amandma 225, kdo je za, proti, vzdržani? Amandma 225 je zavrnen. Kompromis 19, kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Kompromis 19 je sprejet. Kompromis 20, kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Kompromis 20 je sprejet. No, zdaj smo pri amantmaju 233. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amantma 233 je zavrnjen. Naprej. Celotna priloga 1, amantma je 237 do 240, 262 do 266, 268 do 250, kdo je za? Proti? To je bilo sprejeto. Kompromis 21, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Kompromis 21 je sprejet. No, zdaj pa obrnite kar nekaj strani oziroma listov. In smo pri amantmaju 258, to je za, proti 258 je sprejet. Amantma 260, kdo je za, kdo je proti, amantma 260 je sprejet. Amantma 269, kdo je za, proti, do 260 je bil sprejet. 270, kdo je za, proti proti 270 je zavrnjen. Gremo naprej. Potem imamo vse skupaj, vse manjmaje v prilogi ena sekcija, osem, kdo je za, proti, kdo se vzdržiti, manjmaje so vsi sprejeti. Amandmaje 333 do vključno 362, kdo je za, proti, kdo je za, kdo se vzdrži, to je sprejeto. Amandma 29, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 29 je sprejet. Amandma 363, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 363 je zavrnjen. Amandma 364, kdo je za, proti, vzdržani, amandma 364 je zavrnjen. Amandman 30, za, proti. Še enkrat. Kdo je za? No, tako. Proti. Kdo se vzdrži? Amandman 30 je sprejet. Amandman 368. Do cela sekcija 10 v prilogi 1, torej do 370 no na seznamu ni to zelo jasno. Kar glasujemo za vsak amadma posebej, ciljam se z vami. Amadma 368, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Amadma 368 je sprejet, amadma 369, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Amadma 369 ni sprejet. No pa preverimo. Glasujmo elektronsko. Konec glasovanja. Za 17 proti 26, 363 je zavrnjen. Amandma 370, kdo je za? Proti, vzdržani. Amandma 370 je sprejet. Gremo naprej. Amandma 33, kdo je za? Proti kdo je proti, kdo se vzdrži, amandma 33 je sprejet, amandma 34, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 34 je zavrnjen, amandma 35, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 35 je sprejet, amandma 36, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, amandma 36 je zavrnjen, amandma 37, kdo je za, kdo je proti, kdo je proti,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 vzdržani, amandmaj 41 je sprejet. Ponovimo, glasujmo o amandmaju 41. Konec glasovanja. Za 21, proti 21, 22. To se pravi, ni bilo sprejeto. Najlepša hvala, da ste mi predlagali, naj ponovimo. Nadaljujemo, amandma 42, kdo je za, proti, zdržani, amandma 42 je sprejet. Kompromis ena. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis ena je sprejet. Amandma 48, kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Amandma 48 je zavrnjen, amandma 49, kdo je za, proti, zdržani. Amandma 49 je zavrnjen. Amandma 50, kdo je za, proti, vzdržani. Amandma 50 je zavrnjen. Lahko pa preverimo. Glasujmo o amandmaju 50. Konec zasovanja. za 21 proti 23. Ampak to ni sprejeto. Amandma 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Amandma 2. Zavrljeno. Amandma 51. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Amandma 51. Zavrljeno. Amandma 52. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Amandma 52.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 Amandma 56 je za, proti, da se vzdrži. Amandma 56 je zavrnjen. Amandma 57 je za, proti, zavrnjen. Amandma 57 je bil sprejet. Amandma 58 za, proti, vzdržani. Amandma 58 je sprejet. Amandma 6 je za, proti, vzdržani. Amandma 6 je sprejet. Amandma 59, to je za, proti, vzdržani. Amandma 59 je zavrnjen. Amandma 60, to je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Amandma 60 je sprejet. Amandma 62, kdo je za, proti, vzdržani. Amandma 62 ni bil sprejet. Bi radi preverili? Prav. Glasujmo. Glasujmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Za 25 proti 18 imeli ste prav. Ta amandma je bil sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Kompromis 2 je sprejet. Amandma 65. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Amandma 65 je po moje zavrnjen, ampak bolje, da preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Za 21 proti 23. Torej, ni sprejet. Nadaljujemo s kompromisom 3. Kdo je za? Kompromis 3. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? 热的山，kaj je zdaj to? Nihče ne glasuje, samo gledate se med seboj. Gremo še enkrat. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je to sprejeto, ampak vseeno preverimo. No, glasujmo. konec glasovanja. O, 21 za, 23 proti. No, torej ni sprejet. In gremo naprej na amandmaje. Po vrsti. Amandma 68, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? No pa preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto s 23 glasovi proti 20. Glasujmo o amandmaju 69, kar elektronsko. Glasujmo. Kolegice in kolegi, glasujmo. Smo pri amandmaju 69. konec glasovanja o amandmaju 69 za 22 proti 22, to je zavrnjeno. No, gremo naprej. Kompromis 4, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 4 je sprejet. Kompromis 5, kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? da se vzdrži. Mislim, da je to sprejeto, ampak vseeno preverimo. Glasujemo o kompromisu 5. Konec glasovanja. Za 21, proti 21. Ne, proti jih je 22, se popravlja predsedujoča. Torej, zdaj glasujemo o vsem skupaj. Ker kompromis spet ni bil sprejet, moramo glasovati o vsakem amandmaju posebej. Gremo po vrsti. Amandma 7. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je zavrnjeno. Zavrnjeno. Bi radi preverili? No, prav. Amandma 7. Glasujmo. Glasujmo. konec glasovanja o amandmaju 7 in res je zavrnen. Gremo naprej. Amandma 81 je za, proti, kdo se vzdrži, mislim, da je to prav tako zavrnjeno. Amandma 84 je za, proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je amandma 84 sprejet, pa vseeno preverimo, glasujmo o amandmaju 84. Konec zasovanja. 22 za, 22 proti, zavrnjeno. Amandma 79 za, proti, vzdržani. Amandma 79 je zavrnjen. Bi radi preverili? Prav. Glasujemo elektronsko o amandmaju 79. Konec glasovanja. Proti 24 za 20 zavrnjeno. Gremo naprej na amandma 82, kdo je za, Se upravičujem, pravi predsedujoča, amandma 80, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Amandma 80 je zavrnjen, amandma 82, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Amandma 82 je zavrnjen, gremo naprej na amandma 85, kdo je za, proti, vzdržani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 Glasujemo o amandmaju 89. To je za, proti, držani. Amandma 89 je po mojem sprejet. Amandma 90. To je za. Se upravičujem, pravi predsedujoča. Amandma 91. To je za, proti, vzdržani. 91 zavrnjen. Amandma 92, tu je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani. Kompromis 6 je sprejet. Amandma 98, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno amandma 98 je sprejet, amandma 100, to je za, proti, držani, amandma 100 je sprejet, amandma 102, to je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 102 je zavrnen, amandma 103, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, amandma 103 je sprejet, amandma 104, kdo je za, proti, vzdržani, amandma 104, Amandma 104 je sprejet. Amandma 105, to je za. Proti. Vzdržani. Amandma 105 je zavrnjen. Amandma 106, to je za. Proti. To se vzdrži. Amandma 106 je sprejet. No prav, še mi sledite, to je zelo dobro. Amandman 108, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Amandman 108 je zavrnjen. Amandman 109, kdo je za? Proti. Držani. Amandman 109, zavrnjen. Amandman 110, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. In sedaj dajem na glasovanje. Vse skupaj glasujemo elektronsko dajmo, glasujmo. Konec glasovanja. Štiriindvajset za, nihče proti, dvajset vzdržanih. S tem je poročilo gospoda Taylorja sprejeto. Hvala, gospod Taylor. No, en glas proti bomo zabeležili. Po tem intenzivnem glasovanju bomo na kratko prekinili zasedanje 5 do 10 minut, da pridejo lahko naši povabljenci v dvorano. Hvala lepa. Hvala.

to ne bo. Vangele. Vangele.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 in zdaj gremo k naslednji točki. Eh, predstavitev na temo ženske in promet. Vloga žensk pri reševanju problema pomankanja kvalificiranega osebja v prometu. Naš odbor se je odločil, da bo danes eh, pripravil to predstavitev in eh, cilj je, da osvetlimo vprašanje spolov na področju prometa in da analiziramo možnosti za povečanje števila žensk eh, zaposlenih eh, na tem področju. Razpravo bomo torej osredotočili na to, kako lahko ženske prispevajo k reševanju eh, problema pomankanja kvalificiranega osebja v prometu. Eh, s tem problemom se bo Evropska unija namreč morala soočiti v prihodnjih letih. Tako da eh, našim strokovnjakom, ki so tukaj, eh, želim dobrodošlico, z njihovo pomočjo bomo te različne vidike osvetlili. In sicer Evropski okvir za mm, zagotovitev enakih možnosti na področju prometa, Eh, izkušnja države članice na tem področju in sicer konkretne težave, ki, s katerimi se soočajo delavke na področju prometa. Na koncu pa še um, stališče prometnih podjetij in njihova izkušnja na področju zaposlovanja uh, in uh, dela uh, žensk. Tako da uh, včas mi je, da lahko tukaj pozdravim med nami tudi uh, um, gospo veleposlanico Aso Weber um, iz stalnega predstavništva Švedske pri Evropski uniji. Uh, za začetek pa bo besedo dobil gospod Jens Nilsson, stalni poročevalec za um, vprašanje enakosti spolov v odboru za promet. Um, dobrodošlico izrečem tudi gospe Kristini Tiling, eh, politični sekretarki za cestni promet in enakost spolov, pa še gospe Terezi Haksteiner, generalni sekretarki iz Evropske zveze za rečno eh, plovbo. Tako da vsem še enkrat eh, izrekam dobrodošlico v naši sredi. Vsak od vas bo imel približno 10 minut na voljo za predstavitev in potem bomo imeli še nekaj časa za vprašanja in odgovore oziroma razpravo po vaših predstavitvah. In najprej, glede na to, da imamo stalnega poročevalca za vprašanje enakosti spolov v našem odboru, bomo uh, njemu dali besedo za, uvodne, za uvodni nagovor. Gospod Jens Nilsson, izvolite, pet minut imate časa. Hvala, gospa predsednica. Eh, vesel sem, ker danes lahko govorim švedsko in bom eh, izkoristil to priložnost. Zato prosim, da si nataknete slušalke. Sem torej pristojni poročevalec za vprašanje upoštevanja enakopravnosti spolov, pa tudi na švedskem sem bil na tem področju zelo aktiven na lokalnem in regionalni ravni, ko gre za ta gender mainstreaming oziroma upoštevanje enakopravnosti spolov na vseh področjih. Ko sem začel eh, delati na tem področju, sem se najprej vprašal, kaj sploh je gender mainstreaming. Potem sem stvari proučil. V 90-ih letih smo na švedskem odločili, da gre ne samo za boj za enako pravnost žensk, temveč, da mora celotna družba se angažirati in narediti vse napore za to, da zagotovimo enakopravnost spolov. Gre torej za enakopravnost, ko gre za pravice, gre pa tudi za ustvarjanje pogojev v družbi, ki se želi razvijati. In Pri tem je treba razviti vse kompetence in če izpustimo eno, en svežen kompetenc, potem to škodi razvoju družbe. Zato smo takrat začeli govoriti o tem gender mainstreamingu. V odboru za promet smo pred nekaj leti že oblikovali strategijo na tem področju. Takrat smo se odločili, da bomo določili jasne prioritete. Gre za usposabljanje, dodatno usposabljanje ne samo tistih, ki delujejo v našem odboru, temveč eh, smo se takrat odločili, da je treba pripraviti vse statistične podatke o tem, kdo kaj zna, da vidimo, kakšno je naše znanje na področju eh, prometa. Gre za milijone ljudi, ki delajo v tem sektorju, zato smo ugotovili, da potrebujemo več znanja o situaciji v tem sektorju. In zaradi tega se mi zdi, da je ta predstavitev danes zelo pomembna. Sveda moramo se sestajati tudi z delodajalci v sektorju prometa. Gre tudi za ljudi, ki vodijo ogromne, ogromna podjetja za promet, tako v manjših kot tudi v večjih mestih. Sam sem se z njimi večkrat srečal in moram reči, da mi je večina povedala, da imajo zelo dobre izkušnje tako z delom žensk kot moških, da nimajo nobenih eh, težav pri eh, zaposlovanju žensk. In sam lahko rečem, da, je, da hočemo sedaj pospeševati tako imenovano ekološko vožnjo ne samo zaradi gospodarskih vidikov, temveč tudi zato, ker vemo, da ženske vozijo bistveno bolj ozaveščeno, ko gre za varčno vožnjo. Tu je primer eh, nekega pozitivnega vpliva boljše zastopanosti žensk v tem sektorju. Sicer pa sem zelo vesel, da so prišli k nam tako eminentni gostje in se veseljem jim bom prisluhnil. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Nilsson. Hvala lepa. Jens Nilsson. Samo naj še to povem, da odbor za žensko vprašanje FEM, pa tudi odbor za socialne zadeve, sta bila povabljena k mm, organizaciji tega, te predstavitve, eh, ampak eh, bolj kot zunanja opozvalca oziroma sodelavca. Tako da zdaj podajem besedo gospodu Žilu Bergoju, eh, vodji oziroma namestniku eh, vodje oddelka v generalnem direktoratu MUV B5 pri Evropski komisiji. Najlepša hvala. Najprej naj se vam jaz zahvalim za to, da ste pomislili na to, da tudi komisijo povabite k tej razpravi, saj je to izredno pomembna tema. In mogoče bi za začetek spomnil na nekaj pomembnih eh, postulatov. Namreč enakost med ženskimi in moškimi je ena od temeljnih vrednot eh, v Evropski uniji, ki jo priznavajo tako pogodbe kot eh, Evropska listina temeljnih pravic. In zato mora komisija tudi ta vidik uh, vključevati v razvoj svojih politik. Uh, horizontalna politika na to temo, ki je zapisana v strategiji Evropske komisije za enakost med moškimi in ženskimi mora itak to upoštevati in ta horizontalna strategija se nanaša na obdobje od 2016 do 2019. To spada v pristojnost gospe komisarke Jurove in um, uh, generalnega direktorata uh, Just. Uh, danes pa se bomo tukaj dotaknili specifično uh, področja prometa, uh, v povezavi s to temo. To področje je namreč za nas prednostnega pomena. In sicer se je za to prav osebno zauzela naša komisarka gospa Bulc, ki želi zagotoviti napredek na tem področju in izvajanje konkretnih dejavnosti v tej smeri. In to vam bom nekoliko predstavil. Dejstvo je, da je na področju prometa treba še veliko postoriti. Globalna situacija na tem področju je manj pozitivna kot na drugih področjih. Manj kot 20 odstotkov žensk je eh, zaposlenih na področju prometa, če to primerjamo z podatkom o 46 odstotni zaposlitvi na, v drugih gospodarskih panogah. Seveda se ta delež spreminja glede na posamezne prometne panoge in delovna mesta. Tako da manj žensk je na operativnih delovnih mestih. E, trenutno, na primer, imamo samo tri odstotke žensk zaposlenih kot um, uh, voznic tramvaja. Vsekakor, menimo, da je zaposlovanje žensk ena od ključnih možnosti za premustitev pomanjkanja delovne sile na tem področju. In pri tem moramo vedeti, da je trenutno tretjina delavcev starejših od 50 let in da se bodo v prihodnjih letih upokojili. Poleg tega je zaposlitev žensk tudi v gospodarskem smislu močan adut. Eh, gospodarske panoge, kjer je razmerje med moškimi in ženskami bolj uravnotežene, so tudi bolj uspešne od drugih. Zdaj pa k konkretnim eh, dejavnostim, ki smo si jih zastavili znotraj komisije. V prvi fazi uh, smo pripravili posvetovanje razli za različnimi deležniki na področju prometa in še zlasti v sodelovanju s komisarko Jurovo uh, smo aprila 2016 eh, pripravili dogodek z namenom, da se razmisli o tem, kaj lahko na tem področju storimo. Ta eh, dogodek je bil zelo uspešen, zelo veliko deležnikov se ga je udeležilo iz različnih področji prometa. Eh, iz vašega odbora je bila tam tudi gospa Ajala Sender in eh, in gospa deli, tako da um, je bilo možno na tem dogodku e, opredeliti kar nekaj glavnih sm smernic. E, tudi predstavniki delodajalcev in delodajemalcev so bili tukaj prisotni in z njimi smo govorili o tem, katere dejavnosti bi bilo treba izvesti. Ne nazadnje je gospa Bulc decembra 2016 to tudi predstavila na svetu za promet. Uh, Tako, eh, to vse v, z namenom, da bi spodbudili zaposlovanje žensk na področju prometa in zagotovili enakost med moškimi in ženskami na tem področju. Eh, tukaj se osredotočamo na dve glavni smernici trenutno. Prva je, da priskušamo pritegniti čim več žensk k zaposlitvam na področju prometa. Uh, Tukaj se eh, poklici namreč zelo hitro spreminjajo, tudi zaradi digitalizacije in eh, vse večjega eh, doprinosa tehnologije, kar omogoča lažji dostop ženskam na to področje, kot je bilo to v preteklosti. Poleg tega se je treba boriti proti klišejem in se zauzemati za boljšo podobo tega sektorja. Torej, prvič želimo povečati privlačnost tega sektorja tudi s podporo Evropskega parlamenta. Ta projekt ni specifično namenjen ženskam, ampak je namenjen vsem uh, segmentom družbe, zato da bi lahko premostili to pomankanje zaposlenih na področju prometa. Ta pilotni projekt se bo končal junija meseca. Drugi projekt, druga dejavnost pa je business case z namenom, da se poveča zaposlitev žensk na področju eh, prometa. In eh, ta projekt je namenjen predvsem delodajalcem, z njim se želimo boriti proti stereotipom, ki se jih delodajalci držijo, ki so prepričani predvsem, da zaposliti žensko stane podjetje več. Mi pa jih skušamo prepričati v nasprotnem, da je zaposlitev ženske za družbo adut. Torej, ne gre samo za to, da želimo ženske pritegniti na področje prometa in eh, možnih zaposlitev, ampak da jih tukaj tudi obdržimo. In zato moramo dati na voljo dovolj veliko število delovnih mest, ki so zanje tudi dovolj zanimiva. No in to je že druga smernica, okrog katere. Um, oblikujemo, osredotočamo naše delo, oblikovali smo platformo, znotraj katere bodo lahko zaposleni na področju prometa in uh, vsi deležniki na področju prometa se zauzeli za zagotavljanje enake obravnave moških in žensk. Torej, Bistveni pogoj za sodelovanje pri tej platformi je uh, zaveza za konkretne dejavnosti. To ni platforma, ki je namenjena samo razpravam. Eh, tudi ekonomski in socialni odbor trenutno pripravlja raziskovalno mnenje na to temo, ki naj bi bilo pripravljeno do konca tega meseca. In eh, ta platforma, o kateri sem govoril, pa naj bi začela z delom oziroma prešla v operativno fazo svojega delovanja novembra meseca letos. Tako, eh, upam, da sem vam s to predstavitvijo prepričal o tem, da je Evropska komisija začela eh, konkretno in realno izvajati že celo vrsto dejavnosti za to, da bi zagotovila enako obravnavo moških in žensk. Eh, zato se želim še enkrat zahvaliti Evropskemu parlamentu za to pobudo in mu za njo čestitaliti ter vam zagotoviti naše sodelovanje pri tem projektu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bergo. Zdaj pa eh, bomo besedo dali gospe veleposlanici, gospe Weber ki je stalna predstavnica Švedske pri Evropski uniji oziroma namestnica stalne predstavnice Švedske pri Evropski uniji. Izvolite. Hvala, hvala, da ste me povabili sem in da eh, v odboru predvsem govorite o enakosti moških in žensk vedno znova. Tudi poročevalec je poudaril to, da vedno znova govorite o tem. In to je dobro. Hvala tudi in čestitke komisiji k dobremu delu, ki ga je opravila pri organiziranju takšnih srečanj. Komisija zelo blizu spremlja razvoj tega sektorja, odkriva skrite potencijale in povdarja gospodarsko plat tega vprašanja. Gre za nekaj, kar lahko zelo koristi celotni družbi, pa seveda tudi podjetnem podjetjem, ki uspejo doseči ravnotežje med zaposlenimi ženskami in moškimi. In kot je rekel poročevalec, res moramo na nek način globalno gledati na to vprašanje. Poznati moramo številke, podatke, zlasti ko vlade razmišljajo o svojih politikah. Razdelila bom svojo predstavitev na dva dela. Najprej na splošni del, kako v švedski vladi deluje politika enakosti spolov in drugi del, kako je to videti pri nas v sektorju prometa. Mislim, da gre za vprašanje voditeljstva, gre za vprašanje tistih, ki oblikujejo politike, tako v Evropski uniji, kot tistih, ki eh, oblikujejo in izvajo politike vsakodnevno. Gre za vlade, gre za regionalne organe, ki morajo odločati na podlagi podatkov. Sama zastopam švedsko vlado, ki je žensko obarvana vlada, če smem tako reči. Nekaj prosonic vam bom na hitro pokazala. Tukaj vidite, kako delamo v švedski vladi. Imamo enako število eh, ljudi, moških in žensk v vladi, posprašujemo enakost spolov pri vseh eh, področjih, tudi pri načrtovanju proračunskih sredstev. Vse odločitve, vse prioritete morajo imeti za cilj povečati enakost spolov. In to mora postati tako normalno, kot je to, da si pojedi, eh, očistimo zobe. Eh, sprašujemo se, kako to lahko dobro vpliva tako na moške kot na ženske, kako, kakšno je vprašanje ravnotežja, ki ga je treba upoštevati tudi pri pripravi zakonodaje. No, to, ta zavest, ta ozaveščenost je prisotna v eh, naši vladi, mora pa biti, kot je rekel predstavnik Evropske komisije, prisotna seveda tudi v Evropski uniji. Kar zadeva splošne perspektive zagotavljanja enakosti spolov. Cilj je, da, zadu, za, da omogočimo ženskam in moškim enake pravice in enak vpliv. Vemo, da to še ni primer eh, dan danes, zato razvijamo posebne politične prioritete, ki so tukaj naštete, ki so bolj splošni predpogoji za to, da lahko izkoristimo znanje in talent tako žensk in moških na vseh sektorjih, kjer enake zastopanosti še nimamo. Enakost spolov pomeni tudi zastopanost, gre za pravice, gre za vpliv in to ne samo v prometu, temveč v vseh eh, porah družbe. Moramo imeti globalni pristop in potem moramo seveda zagotoviti potrebno infrastrukturo, recimo eh, vzgojno-varstvene inštitucije in nekatere druge, ki potem omogočajo moškem in ženskem enako vsega udeležbo v delovanju družbe. Naše programi so tako imenovani transformativni programi. To so programi, ki, s katerimi želimo premakniti obstoječo situacijo. Ko gre za državna podjetja in za nacionalne agencije, ta morajo biti zgled pri zagotavljanju enakosti spolov. No, prometni sektor, v katerem je zaposlenih samo tri odstotke, naprimer voznic tramvaja, ni ravno dober zgled, dober primer. Država seveda ima, je lasnica podjetij, je odgovorna za agencije in preko teh, na katere imamo večji vpliv, lahko zagotovimo enakost spolov. Zakonsko še nismo uvedli kvot, vendar trenutno švedski parlament razpravlja o možnostih uvajanja kvot na določenih področjih. Sedaj pa nekaj o prometni politiki, bolj konkretno. Tudi tukaj moramo si zastaviti kot oblikovalci politike svoje lastne cilje, zato da bomo uravnoteženo zastopanost spolov v tem sektorju tudi lahko zagotovili tako da bodo ženske lahko prevzele delovna mesta v tem sektorju, ki so na voljo in postale neke vrste zgled za ostale. V ta namen smo si zastavili cilj in sicer dostopnost. In razmišljamo tudi o cilju, ki se imenuje varnost, okolje in zdravje. To so cilji, ki smo si jih na švedskem v prometni politiki zastavili, ki so vsi zasnovani na splošnem cilju enakosti spolov. Na ta način želimo zagotoviti možnost mobilnosti tako za ženske kot za moške. Sveda, eni in drugi se gibljemo v prometu, ampak v različni vzorci prisotnosti v prometnem sektorju eh, so za ženske v primerjavi z moškimi. In te razlike je treba upoštevati pri oblikovanju politik, pri zagotavljanju pogojev za boljšo dostopnost eh, vseh spolov. Da bi se lahko ženske bolj informirano odločale, uporabljamo recimo tudi podatke, ki jih zagotavlja Eurostat in ti, ti podatki nam kažejo, kakšna je razlika med moškimi in ženskami, ko gre za uporabo javnega prometa, ko gre za uporabo osebnega avtomobila, eh, ko gre za eh, potovanje na daljše proge in tako naprej. Zato vsako leto zahtevamo uradne statistične podatke, ko gre za vzorce potovanja, ko gre za cestno-prometno varnost, ko gre za uh, trg dela, ko gre za priložnost za uporabo avtomobila, varnost in seveda konkretno o deležu žensk in moških v vodilnih organih eh, državnih podjetij. Posebne preglede opravljamo za to, tako da lahko zberemo vse podatke in spremljamo situacijo na terenu. Tukaj je še nekaj grafov, ki kažejo, kakšna je razporejenost eh, naših pristopov, ko gre za moške in ženske. Katere podatke, katere informacije imamo o tem, kako uporabljajo ženske oziroma moški eh, promet. Eh, ženske potujejo na krajše proge kot moški, ampak moški kot sem že prej enkrat povedala, vozijo osebni avto na daljše razdalje kot ženske. In zanimivo je vprašati se, kako to vpliva na naš prometni sektor, naše ravnanje v prometu. In vrednote v prometu se razlikujejo, če smo moški od žensk. Moramo se vprašati, kako privlačen je ta sektor za ženske, kakšne so priložnosti, za zaposlovanje. Kako lahko te razlike med ženskami in moškimi prevedemo na, v neke gospodarske kazalnike, ki so lahko koristni za oblikovanje prihodnih politik? Pri zastavljanju teh ciljev se kot oblikovalce politike same sebe silimo k temu, da bolj zbiramo podatke, bolj upoštevamo statistične podatke. Na ta način sami sebe prisilimo, da smo bolj ozaveščeni pri ustvarjanju ustreznih politik, ustreznih spodbud, tako za ženske kot za moške pri uporabi prometnega prevoznega sistema, pa tudi pri izkoriščanju priložnosti ko gre za delovna mesta v prometu. In to mislim, da je največji izziv za prihodnost. Zagotoviti moramo enako zastopanost, ko gre za delovna mesta v eh, prometnem sektorju. To je potencial, ki še ni izkoriščen in morali ga bomo izkoristiti na čim boljši način. Veselim se še naprej sodelovanja s parlamentom na tem področju in seveda tudi z Evropsko komisijo in z vsemi poslankami in poslanci, člani oziroma članicami tega odbora. Hvala. Hvala lepa, gospa Weber, za to zelo dobro predstavitev, ki poraja celo vrsto vprašanj, ampak k temu se bomo še vrnili. Tako da zdaj dajem besedo gospe Tiling, politična sekretarka za cestni promet. Eh, v, Evropski, uh, v Evropskem združenju delavcev v prometu. Izvolite. Hvala, da ste nas povabili na to srečanje, da lahko spregovorimo o pomembnih zadevah, ki se nanašajo na prihodnost eh, trga dela in prometa v Evropski uniji. Nekaj podatkov o tem smo že slišali od eh, komisije. Naš sindikat meni, da vprašanje, kako pritegniti ženske v promet kot eh, zaposlene, ni samo stvar ugleda prometnega sektorja. No, Ugled je povezan z resnico. V Evropi danes ljudje pričakujejo nekaj od svojega delovnega mesta in pričakujejo nekaj od svojega zasebnega življenja. Ko govorimo o ženskah v rometu, smo enkrat slišali v odboru za ženske, da v starem času komunističnega bloka, opravičujem se, ker bom nekoliko kontroverzna, je bilo več žensk zaposlenih v prometu. Več žensk je vodilo kamione oziroma eh, težka vozila in eh, tramvaje. Ampak sama se spomnim na te čase in lahko rečem, saj druge izbire ni bilo. Napotili so nas na določena delovna mesta, potem ko smo končali eh, šolanje in to na vse konce države. Tam smo morali opravljati svoje delo, danes pa imamo izbiro, možnost izbire. Ampak vemo, da je vseeno priš, treba v transportnem, prometnem sektorju marsikaj spremeniti, da bomo privle, pritegnili in ohranili ženske kot zaposlene v tem sektorju. Gre za vprašanje kakovosti dela, kakovosti eh, pri, zasebnega življenja. To je bistvenega pomena za ženske, da sploh razmišlj, razmišljajo o eh, tem sektorju. Gre za ravnotežje med poklicnim in eh, družinskim življenjem. Ali na tem področju imamo enakost? Mm, težko. Ali imamo enakost doma? Verjetno boste odgovorili ja ko gre za obremenitev dela doma. Kar zadeva prometni sektor, lahko rečem, da to ravnotežje med družinskim in poklicnim življenjem ni zagotovljeno. Danes imamo veliko mobilnih eh, delovnih mest, ampak veliko manj je žensk, ki delajo na mobilnih delovnih mestih zaradi organizacije dela pri njih. Ko smo čakali, da pridemo sem, smo se pogovarjali zunaj, pred to dvorano, z nekaterimi predstavniki prometnih podjetij. Sama prihajam iz pro, eh, prevoznega podjetja z avtobusi. In pogovarjali smo se o tem, zakaj ženske ne želijo upravljati eh, poklica voznika avtobusa. Zato, ker takrat, ko je najbolj potreben avtobusni prevoz, je čas ko ženske morajo svoje otroke peljati ali v otroški vrtec oziroma šolo ali pa nazaj domov. Torej 18-20 odstotkov žensk je samo voznic avtobusov. Zakaj torej gre? Naša federacija bi bila bolj zadovoljna, če bi komisija to eh, resničnost vsega, preverila in ugotovila v vseh eh, sektorjih eh, prometa, ne samo v, ja-, pri javnih železnicah in eh, javnih avtobusnih prevozih, temveč tudi na področjih, naprimer, kot je šport in ka, kot je naprimer primer pristanišč. Pristaniška dela so včasih bila zelo zahtevna, zato se ženske niso zaposlovali, ampak danes je situacija drugačna. Treba bi bilo to ponovno oceniti tudi stališča mobilna delovna mesta, ostala delovna mesta in to v okviru prometa. Treba se vprašati, kakšni so pogoji dela. Obremenitev eh, zaradi dela, potem enakost, eh, ko gre za opravljanje dela v gospodinstvu doma, bolj ergonomske oblike dela politike eh, na področju zdravja in varnosti pri delu, ki so zaenkrat osredotočene zgolj na moške in ne na zadnje, sestavni del varnosti pri delu je tudi nasilje na delovnem mestu. Mi smo lansko leto eh, naredili anketo med svojimi člani, ali so izpostavljeni na delovnem mestu nasilju s strani kolegov, in drugih. 1350 odgovorov smo dobili, zato da smo statistične podatke zbrali, ampak ime, tudi pripovedi so bile pretresljive. Kot da nismo v Evropi, kot da nismo na tem svetu, so govorile ženske. Imamo situacije, ko ženske voznice avtobusov ali ki delajo na letališčih, se soočijo z neverjetnimi situacijami na delovnem mestu. To so vse odprte vprašanja, o katerih je treba spregovoriti in pričakujemo, da bo Evropska komisija pripravila bolj odločna priporočila. Seveda ne moremo iti v podjetja in jih prisiliti, naredite to, to in to, ampak že razkriti, kakšno je stanje v uh, realnem življenju, je nekaj in treba je imeti boljša priporočila, ko gre za kakovost eh, delovnega mesta. To je nekaj, kar mi pričakujemo. Naša federacija marsikaj že naredila na tem področju. Socialne partnerje smo vključili v razprave, ko gre za železniški in eh, avtobusni promet. Skupaj smo zbrali podatke eh, na podlagi analiz delovnih mest. Tudi v pomorskem prometu imamo orodjarno, ki se ukvarja z nadlegovanjem ženske na ladjah. Moram reči, da ženske ne zaznajo zelo hitro vseh primerov recimo nasilja in nadlegovanja. Eh, če je toleranca nad temi vrstami ravnanja prisotna v podjetjih, potem se niti ne uh, oglasijo. Če se ženska poteguje za neko delovno mesto v prometnem sektorju, ji pač eh, povejo tako, ja, veste, pri nas je pač tako, eh, pogoji so težki eh, in situacije so lahko zelo zahtevne. In zato ponavljam, od Evropske komisije pričakujemo bolj robusten stebr o tem, kakšna je kakovost delovnega mesta v prometu in enakost spolov. Zelo nasplošno sem govorila, ampak na koncu naj povem še nekaj. Tri odstotke voznic eh, tramvajev je v Evropi samo. Sama iz svoje države poznam drugačne izkušnje. Zelo malo se investira v železnice, v tramvaje, vse večje so razdalje, na katerih ljudje potujejo, vse slabše je infrastruktura. Moj brat vozi lokomotivo in moram reči, da je čas počitka pri ljudeh, kot je on, zelo neustrezno urejen. Torej, ključno sporočilo je, Investirati moramo zato, da bo prometni sektor postal bolj privlačen in da bomo bistveno spremenili pogoje, da bomo lahko pritegnili fajn ženske in jih ohranili na delovnem mestu v prometu. Upam, da bomo v zvezi s tem v prihodnosti imeli konstruktivno razpravo s parlamentom in komisijo. Hvala za vašo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospe generalni direktorici Zveze eh, plovil v rečnem prometu. To je gospa Hacksteiner. Eh, Hvala lepa. Hvala eh, odboru za promet, da ste me povabili na to javno predstavitev. Naj se na kratko predstavim oziroma predstavim našo zvezo. Gre za Evropsko zvezo za rečno plovbo, ki predstavlja večino operaterjev in lastnikov plovil za rečno plovbo v Evropi, pa tudi izven Evrope. Nekaj podatkov. Plovba na rekah eh, pomeni 140 milijard ton na kilometr prevoza, to je 515 milijonov ton tovornega prevoza in to je 7 odstotkov vsega eh, prevoza blaga v Evropski uniji, ampak v nekaterih državah, kot je nizozemska, je ta odstotek bistveno višji, skoraj 40. To je vrsta prometa, ki zaposluje več kot 42 tisoč oseb, ki so na plovilih in okoli 31 tisoč jih je mobilnih delavcev od njih, torej imajo fleksibilni delovni čas po pogodbi in nekaj več kot 11 tisoč je samozaposlenih. To so ljudje, ki tako živijo, kot tudi plujejo na svojih eh, plovilih. Pogosto so to eh, zakonski pari, ki so lastniki plovil in ki imajo enake kvalifikacije za upravljanje dela na, eh, s plovilom. Ekonomija obsega je značilna za ta sektor, zelo visoka je va, stopnja varnosti, učinkovito, energetska učinkovitost je značilna uh, in brez kakršnih koli zamaškov, ko gre za promet. Sedaj pa nekaj o ženskah. Tudi v, naši, v našem sektorju je zaposlovanje žensk velik izziv. Nismo Mi se že nekaj let pogajamo s kolegi iz ETF-a, s kolegico, ki je prej imela svojo predstavitev. Pred nekaj leti smo uspeli doseči prvi sporazum o delovnem času na tem eh, posebnem eh, področju rečne plovbe. Na ta način smo sicer upoštevali splošne kriterije za delovni čas, ampak te prilagodili tudi našemu sektorju. V okviru socialnega dialoga se tudi pogovarjamo z člani, ki eh, sooblikujo pogoje dela na palubi in prednedavnim smo bili veseli predloga za pripravo eh, poklicnih kvalifikacij. Pred nekaj leti smo že začeli s kolegi iz ETF se pogovarjati o tem, kako harmonizirati kvalifikacije in usposabljanje v sektorju rečne plovbe. In sedaj bomo prišli na naslednji korak in to je predlog Evropske komisije za direktivo 2021 o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju rečne plovbe. To je zakonodajni akt, o katerem trenutno teče razprava v vašem odboru, pa tudi v svetu. Vem tudi, da že poteka trialog eh, z vami, svetom in komisijo. V tem predlogu bomo imeli na kompetencah zasnovan sistem usposabljanja. Pomeni, da bo usposabljanje bolj usmerjeno na prakso. In kaj je še tukaj pomembno? Z temi eh, predlogi poskušamo povečati mobilnost dobro usposobljenih delavcev v Uniji. Predgovorniki so že poudarili, da a, eh, prometni sektor nasplošno, tudi rečna plovba, mora a, eh, povečati svoj, a, mm, eh, svoj ugled, da bo bolj privlačen za nove kandidate. Zato sedaj začenjamo že v šolah, v učne programe usposabljanja že od skodnjega začetka mladim ponujamo nekaj znanja o tem tako da so bolj ozaveščeni o različnih vrstah prometa, da se bolje seznanijo z rečnjo plovbo. Na ta način bomo, upam, pritegnili mlade in ženske v naš sektor. Tudi rečna plovba je tista, ki trpi zaradi pomankanja kvalificiranih ljudi in to bo velik izziv prihodnosti ne samo v socialnem dialogu, temveč tudi v tem predlogu direktive, moramo doseči tisto, da bomo v prihodnosti ta problem lažje reševali. Skupaj z direktivo o delovnem času in sporazumom, ki smo ga dosegli, menimo, da bo ta direktiva lahko povečala privlačnost našega sektorja, izboljšala ugled našega sektorja, na tem delamo že sami in da bomo na ta način pritegnili več žensk in mladih v naš sektor. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Hvala za vsa ta pojasnila. Moram pa reči, kot predsedujoči tega odbora, se zavedamo, da obstaja kar veliko Eh, to vrstnih eh, organizacij in tudi seminarjev in tribun in veliko krat se zgodi, da sem tam čisto eh, sama in da bi pravzaprav morali imeti nekaj več ponosa zaradi tega, ker sem tam edina ženska in to se zgodi pogosto ravno s predstavnicami Evropskega parlamenta ali pa komisije. Če pa pogledamo, da gre konkretno za transport, torej za prometna sredstva, se zavedamo, da je vsaj 50 odstotkov potnikov, pravzaprav potnic in bi temu morala ustrijati tudi kadrovska zasedba. In to bi morali jasneje povedati tudi tistim, ki odločajo v podjetjih o tem, koga bodo zaposlovali. To so teme, ki jih je treba vedno bolj poudarjati in javno izpostavljati. Dejstvo je, da uh, ti odbori pri Evropskem parlamentu poskušajo doseči večjo prisotnost žensk v različnih poklicih in tudi v zastopanosti v raznih organih. Ampak v vsakem primeru lahko rečemo, da čeprav so se zadeve izboljšale, ne gre zanemariti eh, tega, da smo včasih premalo angažirani na drugih področjih, namreč nekako je jasno, da vidimo ženske v raznih izobraževalnih ustanovah in jih le redke vidimo v raznih tehničnih poklicih. Zato mislim, da je treba preprosto o tem javno spregovoriti in reči, ženske so ravno tako sposobne, ravno tako odgovorne kot moški in uh, treba je to podarjati že od prvega razreda osnovne šole, od prve ravni, ko se o tem sploh govori. No, toliko sem hotela sama dodati k temu. No, sedaj pa dajem besedo vam, drage kolegice in kolegi. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Im Namen der FDF. Wir meinen ALS, wie želel ugotoviti naslednje. Celotni prometni sektor nima najboljšega ugleda v družbi. In ne samo, da potrebujemo več eh, žensk zaposlenih v tem sektorju, nasploh je premalo ljudi zaposlenih v tem sektorju in to se odraža na slabem uh, imidžu. Vi, gospa predsednica, ste na, v, v uvodu povdarili, da nimamo dovolj uh, interesa pri ženskah za različne prometne sektorje, za tehniko, naj poenostavljeno to rečem. No, to drži. Verjetno se bodo tudi naši povabljenci strinjali s tem, z novim razvojem za avtomatizacijo, digitalizacijo prometnega sektorja mislim, da nam bo uh, še več ljudi manjkalo, da bo primankljaj uh, ljudi za ta sektor še večji. Skoraj da vse šole tehnične usmeritve imajo uh, fante oziroma moške kot uh, dijake in študente in to je problem, ki bo ostal tudi v prihodnosti. Verjetno se boste strinjali z menoj, ko bom poudaril, da je združljivost poklicnega in družinskega življenja še vedno največji problem, da nimamo več eh, žensk zaposlenih v prometnem sektorju. Gospa Tiling je to pravilno ugotovila, ko je rekla naslednje. Če vzamemo prevoz z avtobusi, vse, kar, kar je povezano z mestnim in primestnim prometom z avtobusi, Ja, to je eh, zelo zahteven eh, sektor zaradi obveznosti žensk v družinah. Poleg tega avtobusni prevoz na velike razdalje je nekaj, kar je zahtevno za ženske. Zato mislim, da se moramo še naprej prizadevati, da bi združljivost eh, poklicnega in družinskega življenja bolje uredili. Čeprav res je, da že imamo nekaj rešitev z novimi oblikami dopusta, počitnic, ampak v nekaterih državah, članicah je to še vedno slabo urejeno. Gospoda Pergoja bi želel vprašati nekaj v zvezi s tem pilotnim projektom. Rekli ste, da je ta ugled prometnega sektorja nekaj, kar boste s tem pilotnim eh, projektom poskušali popraviti. Rekli ste, da boste do konca junija eh, končali ta projekt. Zanima me, ali že imate kakšne rezultate, kakšne ugotovitve, ali nam lahko morda vsaj začasne ugotovitve posredujete. Sicer pa hvala in pohvala vsem govornicam in govorniku za probleme, ki ste jih ugotovili, ampak tudi predloge za rešitev potrebujemo. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Vipage. Madame Aya Sander, c'est à vous. Gospa Ayala Sender, hvala, gospa predsednica. No, zelo sem zadovoljna in čestitam, da nam je končno organizi uspelo organizirati to predstavitev potem, ko smo že imeli seminar pod pokroviteljstvom gospe Bulčeve in gospe Jurove in smo o tem že večkrat govorili. Žal pa tudi nekaj obžalovanj. Tri točke. Prvič, žal mi je, da tukaj ne gospe komisarke. Vidim, da je zelo aktivna na Twitterju eh, in eh, sama bi jo raje videla tukaj. Tukaj jo pogrešamo. Mislim, da bi bilo to zelo dobro, da bi tukaj res sama povedala o tej zavezi njene uh, komisije. Potem drugič, tudi naša prisotnost je nekoliko obžalovanja vredna tukaj. Tukaj samo pozivamo ženske in govorimo o tem, da bodo ženske lahko premustile to vrzel v številu zaposlenih. Uh, v tem eh, primankljaju in da eh, so to možnosti tudi za migrante in tako naprej, ampak če že govorimo o tem, kako malo je žensk na področju prometa, tako za volanom, eh, kot za krmilom, kot tudi v upravnih odborih družb in tudi v upravi javnih družb, Eh, od katerih je predvsem odvisno veliko število teh delovnih mest, kot je povedala tudi gospa veleposlanica. Torej, dosti bolje bi lahko dosegli učinek na tem področju, če bi eh, vse to, o čemer smo govorili, bilo res predmet nekih konkretnih predlogov. Potem pa še nekaj. Eh, mogoče nam bo v prihodnosti to uspelo, vsekakor pa mislim, da bi bilo zanimivo, če bi lahko tukaj um, bile udeležene tudi konkretne osebe, ženske, ki so voznice. Na seminarju, naprimer, smo slišali zelo zanimive prispevke, zelo zanimiva pričevanja. Uh, ki so koristna tudi za naše delo in za pripravo idej in, um, in za pripravo projektov. Torej, slišati ženske, ki delajo v letalskih druž družbah, uh, ki eh, vozijo kamione in ki upravljajo podobne zaposlitve, je zelo koristno. Tako da samo govoriti tukaj o tem, kaj naj bi bilo za storiti na področju prometa eh, ni dovolj, ne za moške, ne za, za ženske. Tako da mi je žal, da ob vseh teh novih tehnologijah in možnostih, da se povežemo, eh, tega ne bolj izkoristimo, saj bi gotovo lahko omogočili tudi delavcem več mobilnosti in udeležbo pri takih zadevah, sploh zdaj v 21. stoletju, tako da mislim, da bi si morali zamisliti nekoliko bolj vseobsežno strategijo. Eh, za, um, to področje in ne samo govoriti o tem, da bi morali vanj vključiti več žensk. Imam pa vprašanje za eh, gospod predstavnico stalnega predstavništva Švedske in sicer me zanima, ali imate kakšne podatke o študijah, eh, ki se nanašajo na mesta, torej izključno na mesta in študijo na prevozu med mestnimi središči ste sicer že govorili, samo zanima me, če ste se osredotočili tudi na same prevoze znotraj mest. Potem pa me tudi še zanima, če imate kakšne podatke o nočnem delu eh, in to velja tako za javni kot za zasebni sektor v prometu, namreč eh, delo po noči je tudi eden od problematičnih vidikov. Potem pa gospod Brgo, eh, zelo zadovoljna sem ob tem, ko sem slišala, kako si je eh, generalni direktorat MUV zastavil delo na tem področju in sama mislim, da poleg teh zelo zanimivih projektov, ki eh, sicer skušajo spremeniti vidik, na katerega se obravnava področje prometa, me zanima, da je to, ali delo generalnega direktorata za promet v celoti sledi tej strategiji, ker to bi se mi zdelo namreč primerno. In sicer me zanima, ali se ukvarjate tudi z vprašanjem, kako lahko vplivate na spremembo celotnega ustroja, mišljenja in razmišljanja o tem področju in o možnih rešitvah. Potem še uh, ta pripomba o tem, kako je bilo v komunističnih časih v teh državah uh, strani gospe Tiling. Uh, eh, no, mislim, da s tem niste mislili, da bi se morali vrniti v tiste čase, ampak vsekakor, uh, če si pogledamo predloge, ki prihajajo iz vrst sindikatov, je. Uh, pomembno v njihove predloge vključiti več možnosti za usklejevanje um, na tem področju. Hvala. Tak så mycket. Eh, ja, som ni själva eh, har hört många gånger här så är jag ju själv. Hvala. Glede na to, kar smo do sedaj slišali, je morda treba poudariti še naslednje še vedno imamo kljub vsem govorom in eh, prioritetam premalo žensk v prometu. To ni problem samo v nacionalnih prometnih podjetjih, temveč sam sem deset let delal na mednarodnem prometu in uh, ugotavljal, da sicer ni bilo veliko žensk eh, v tem uh, sektorju zaposlenih, ampak vseeno so bile. Takrat če ste potovali v tujino ali na dolge proge, eh, ste tudi dobro zaslužili. Ampak potem smo dopustili nezakonito konkurenco, načelo kabotaže je tukaj tisto, na katerega bi spomnil in tudi pri nas na švedskem je še sedaj tako, da nagrajevanje na teh delovnih mestih ni več dobro. In mislim, da to ne velja samo za švedsko. Ta poklic postaja manj pomemben, vsekakor manj ugleden in mislim, da je to posledica pretirane svobode ustanavljanja podjetij v Evropski uniji. Ker zadeva nagrajevanje treba je upoštevati, kakšni so delovni pogoji za voznike. Dva kvadratna metra je veli, veliko delovno mesto, potem kot voznik tovornjaka dosti krat ne najdem eh, parkirnih prostorov, potem kot voznik eh, taksija sem izpostavljen grožnjam in nasilju potnikov. Potem treba je upoštevati delovni čas. Če človek eh, vozi 3-4 ure do povdne, potem nima popovdne nobenega, oziroma za, v času za kosilo nima dela, mora počivati, potem si išče delo popovdne, zvečer in to seveda težko združljivo z družinskim življenjem. Te proste ure sredi dneva je treba nekako nadomestiti z večernim, celonočnim delom. Dosti krat je tudi tako, da v teh nekaj urah, ko človek ne, nima dela oziroma mora počivati, ne more potovati domov. Prekine sicer voznik tovornjaka vožnjo, da nekaj poje, da se malce spočije, ampak v bistvu ostane na istem delovnem mestu tudi v času počitka. Zato tudi ne najdemo ženski, ki bi želeli tako delati. Potem nadaljne usposabljanje, razširjanje kompetenc. To vse je zelo zahtevno za ženske te, v tem sektorju. Sí, muchas gracias. Gospa Bilbao. Interesante, pero yo también haciendo una valoración positiva. Hvala lepa. Zelo pozitivno se mi zdi to, o čemer govorimo. Bom pa začela vseeno z manjšo kritiko na katero se navezujem, potem ko sem slišala kolegico Jalo Sender in sicer, da uh, imamo precej kaotično situacijo, potrebujemo nova delovna mesta in vprašujemo se tukaj, kako naj vanje vključimo ženske in kako naj izboljšamo podobo tega področja, sploh pa podobo ženske, ki naj bi izboljšala podobo tega sektorja. To se zdi nekoliko kontradiktorno, sploh glede na jezik in perspektivo s katero se obravnava področje prometa. Strinjam pa se z vami. Cilj, eh, proračunsko sredstva, politična volja, izobraževanje, vse to je potrebno. Imam pa vprašanje in kdorkoli mi lahko najno odgovori. Kako razmišljamo lahko o tem, če je pa iz drugih poročil razvidno, da bo razvoj področja prometa, še zlasti zaradi avtomatizacije, Eh, prometnega sistema, kjer govorimo o dronih in eh, prevoznih sredstvih brez voznikov, eh, tudi kamionih brez voznikov, ki bodo vozili po cestah, torej kako lahko povežemo s tem, kar tukaj obravnavamo, torej z zaposlovanjem na tem področju. In po drugi strani imamo razprave tudi o teh uh, robotih, uh, RORO in tako naprej. Torej, kako si vi predstavljate to prihodnost? In potem še nekaj, če je 60 odstotkov univerzitetnih izobrazb, eh, iz univerzitetnih nazivov v, v Evropi uh, podeljenih ženskam, kako nameravamo ženske vključiti v take zaposlitve, uh, na katerih jih večina zahteva nižjo stopnjo izobrazbe. Eh, tukaj se potem razlike eh, v bistvu povečujejo. Po eni strani imamo vse več visoko izobraženih žensk, več kot moških. In kako eh, je lahko to potem kompatibilno z uh, temo, o kateri govorimo tukaj? Hvala. Oh, well, much, um, Hvala, predsedujoča. Res nimam veliko priložnosti, da bi govoril o androcentričnosti. In vendarle je videti, da je to najboljši opis za obstoječo politiko v prometu Evropske unije. Eh, agenda za varstvo okolja ugotavlja, da eh, druge s tem povezane politike v Evropski uniji ne delujejo. Tole poročilo sem zelo pozorno prebral in ko se govori o naravi prometa, prevozništva eh, in o tem, da so ženske bolj nagnjene k temu ali konemu poklicu. Se je treba vprašati tudi o namembnosti potovanj, ali se potuje na točno določen cilj ali po več fazah in etapah in tako naprej. Ženske porabijo tudi več časa v, javno, v javnem prometu, eh, potujejo pogoste z javnimi prevoznimi sredstvi kot z osebnimi avtomobili. Torej, treba pogledati tudi na kakšen način kdo potuje te težave enakosti med spoloma pa seveda vplivajo tudi na to, kako ženske in moški potujemo. Jasno pa je od tega odvisna tudi kakovost prevoza in prevoznih sredstev, ki jih imamo na razpolago. Ženski in moški tudi potujejo iz različnih razlogov, zaradi službe, zaradi družinskih obveznosti, zaradi družabnih potreb in tako naprej ampak vseeno mislim, da je treba zagotoviti tudi to, da bi se določene službe lahko prilagodile tudi ženskam. In eh, glede na to, kam bi radi prišli, mislim, da smo še zelo daleč eh, v sedanjem trenutku tega, kar naj bi pomenila enakost med spoloma, še zlasti v sektorju prometa. Uh, zelo sem vesel, da je bila narejena taka študija, zelo velikim eh, veseljem sem jo prebral, eh, tudi v zvezi za poslovanjem žensk v kopenskem eh, prometu in konkretni podatki so me naravno spresenetili, samo 13 odstotna zaposlitev žensk v kopenskem transportu Evropske unije. Zato predlagam, komisij naj se aktivne loti zadev in naj tudi jasneje podpira enakost med spoloma v vseh politikah zaposlovanja, v vseh sektorjih v prometu. In naj zaključim. Pred dobrim letom sem bil zelo uh, presenečen, ko sem uh, videl, da je v službenem vozilu Evropskega parlamenta voznica bila ženska in potem sem vprašal, koliko kolegic pa še imate. Rekla je samo dve sva. In tudi to je bilo presredljivo. Mislim, da bi sicer morali priznati tudi v tem odboru, da se zadeve spremenijo. Imamo celo novo floto, vozni park najnovejših Mercedesov in tako naprej. Imamo na stotine voznikov. Ampak veste kaj? še vedno imamo zgolj dve ženski voznici. No torej, lepo vas prosim, nekaj več moramo storiti, če hočemo doseči pravo enakost med spoloma, če hočemo, da se to uresniči kot pravi cilj, ki smo si ga zastavili. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi vama. Gospod Vin van de Kamp ima besedo. Ik ben zelf ook <clears throat> buitengewoon eh, content dat wij vanochtend. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sam sem izredno zadovoljen, da eh, smo lahko priča tej predstavitvi danes. Ampak, če pogledate, koliko nas je v tem prostoru, potem vidite, da eh, ne kaže, da bi bila to politično izredno zanimiva tema. In to je zelo razočarujoče. Uh, Vem, da se veliko krat govori o tej in oni temi, ampak ko je treba zares kaj storiti, potem se vsem zdijo sestanki drugih odborov veliko pomembnejši. In strinjam se z Džordžom Bahom, potrebujemo več žensk, večjo vlogo žensk v prometnem sektorju v Evropski uniji. Mi imamo na nizozemskem dobro izkušnjo, imamo ženske vlakovodje, in upam, da je to tudi napredovalo v drugih državah članicah. Moram reči, da ženske ustvarijo veliko boljše delovno vzdušje, veliko bolj veselo je, veliko prijetneje in tudi lahko rečem, da so ženske večinoma zelo profesionalne. Slišali smo tudi o tem, da je v tem sektorju težko najti strokovno usposobljen kader. No, ampak zato imam za vas konkretno vprašanje. Če hočemo zdaj zares ustvariti enakost med moškimi in ženskami, potem je to res nekaj težkega. Tu je že vprašanje nočnega dela vsi imamo otroke uh, in vemo, da je lahko reči, uh, oče mora vendar odigrati enako vredno vlogo, ampak življensko govoreč eh, vemo, da ni povsod možno biti čisto enak. Zato imam vprašanje za komisijo, če hočemo imeti boljše pogoje na parkiriščih, recimo, Eh, potem upam, da se bo tudi to eh, spoštovalo, kadar govorimo o enakosti med spoloma, kadar morajo eh, profesionalni vozniki nekje parkirati, potrebujejo tudi ustrezne sanitarije, recimo tuš, prostor za tuširanje in tu je tudi potrebno zagotoviti osredno opremljenost. In kadar gre za uh, rečna plovila, recimo se pogosto zgodi, da pri manjših rečnih plovilih uh, kar eh, zakonski par prevzame določeno nalogo in si potem delita delovni čas na nočni, dnevni in podobno. Ampak to ni najboljša rešitev. Torej, ali imate kakšne konkretne predloge? Mislim, da moramo biti realistični. Najlepša hvala, gremo naprej. Hvala, predsedujoča. Kot vidite iz udeležbe danes in eh, tudi na drugih sorodnih sestanjih, naj vam povem, da skupina socialistov in demokratov zelo resno jemlje ta vprašanja in da gre tukaj za zadeve, ki jih je treba premakniti hitreje. Že tako smo ugotovili, da močno zaostajamo pri določenih ciljih, pri prometu pa se bojim, da bo to še huje. Popolnoma se strinjam z vami, komisija, da v generalni direkciji transport se govori, o tem, da je treba popestriti kadrovsko zasedbo, doseči enakost med eh, spoloma in to je vse odvisno od politike zaposlovanja. To je vse povezano s tistim, kar smo že večkrat podarili, še zlasti, če govorimo o eh, za, možnosti zaposlovanja v prometnem sektorju nasploh. In eh, kadar pogledamo konkretne ukrepe glede kakovosti delovnih mest, je eh, Prometni sektor nekje čisto pri dnu ali pa se mu približuje in eh, vedno manj je potrebnih eh, premorov, počitkov, vedno večje nadlegovanja in eh, mislim, da to ni odvisno samo od moških, ampak vseeno najbolj prizadeva ženske in glede na uh, vse prednostne naloge, ki jih imamo v naši skupini, lahko rečem, da se spet vračamo na vedno ista vprašanja. Kje je ta napredek pri evropskem socialnem stebru? Namreč marsikaj od tega je treba kar zapovedati z zakonom. Ni dovolj, da so zadeve prostovoljne, lahko se strinjam s tem, kar je povedal George Bach. Veliko je stvari, ki bi jih lahko storili in še zlasti, kadar gre za možnosti evropske zakonodaje, ki bi lahko omogočila raznolike eh, pogodbe, ki bi bile prilagojene enakosti med spoloma in eh, tudi glede zahtev do podjetij, eh, zakonodajalci morajo storiti svoje in konkretno pogledati tudi posamezne sektorje, še posebej prometni sektor, potem mest, ni promet v velikih mestih po Evropi, naprimer v Londonu, kjer je bilo že marsikaj storjenega v zvezi z poslovanjem žensk in že zelo dolgo, odkar delujem v tem sektorju, lahko rečem, da sem lahko opazovala primere sestankov eh, tudi na višji ravni, še zlasti, kadar gre za vodstveni kader skoraj nikoli ne vidim ženske. To morajo biti eni, e, nekateri izmed zastavljenih e, ciljev. In to pomeni, da potrebujemo konkretno delovanje in sicer konkretno delovanje deležnikov iz sektorja prometa, tisti, ki lahko odločajo. Hvala lepa, izvolite. Hvala. Mislim, da sem edina, ki bom spregovorila v imenu odbora za ženske. No, v načelu bi povedala vsem našim gostom, eh, kar zahteva naše napredovanje, imamo ženske svoje pričakovanja. Ne, da zapolnimo vrzeli, kjer obstajajo. Večina vas je govorila o pomankanju strokovnih delavcev, da je treba pritegniti eh, ženske v ta sektor, saj tako se mi zdi, da ste rekli. Ampak mislim, da mi kot ženske vemo, da nas sedaj hočete povabiti v sektor, ki ni dobičkonosen, ki ima ogromno težav. Hočete nas torej pritegniti v nek sektor in nas eh, pospeševati v navednicah, ampak to, kar bi vi tu uporabili, ni primern pristop. Če si ogledam situacijo voznikov tovornjakov, če ljudje nimajo možnosti zaslužiti denarja, ki je drugot, potem pa so pač prevozniki in vozniki eh, tovornjakov. In zakaj bi sedaj to zadnjo možnost eh, prepustili ženskam? Ženske nismo tisti eh, jeziček na tehnici, ki bi na nek način zagotovil ravnotežje v tem sektorju. Veste, kako je bilo v vojni? Ženske so morale tudi uh, leteti z letali, opravljati vsa dela in tako naprej drugače se je treba loti teh, teh zadev. Ne vem, obstaja kinder jajček, v katerem najdete uh, nekaj, kar je roza obarvano in jasno je, ne glede na to, ali je to punčka ali kaj drugega, je to darilce, ki je namenjeno ženskam. Fant za fante so pa seveda avtomobili in tako naprej. In če uh, pri igračkah in pri uh, sladkarijah, tako potem, kako bomo sedaj premaknili te stereotipe? Ja, dobro je, da ženske iščejo možnost zaposlitve v, uh, to, v prevozu. V Nemčiji pravijo ženske in uh, cvetje ne spadajo na krov nekega plovila. To več, verjetno pove veliko. Torej, če v, tem jav, v tej javni predstavitvi eh, trdite pomankanje zaposlitev v prometnem sektorju, pritegnimo ženske v ta sektor, pa bo situacija boljša. No, vi ste govorili o tem, da ženske ne morejo voziti po noči tovornjaka. Ne pozabite, da v bolnišnicah cele noči delajo ženske, torej znajo delati tudi po noči, če je potrebno. Čeprav je to težko združljivo za družino. Kot predstavnica odbora za ženske naj rečem na koncu še tole. Pospeševanje. Eh, pravic žensk ne pomeni zapolnitev vrzeli, da ne rečem luken, temveč je to uh, možno samo, če se ženske same želijo angažirati. Torej, želim si, da ženske ne bodo delale v tem sektorju, dokler ne bo nagrajevanje uh, boljše dovolj imamo takšnih sektorjev z minimalnimi plačami in v takšnih sektorjih ne rabimo žensk. Hvala za vaše oglašanje z velikim eh, pričakovanjem. Sedaj čakam na odgovore ženske predstavnice komisije. Gospa Krasvodner, vi imate besedo, upam, da bomo slišali kaj bolj konkretnega. Hvala, Marija je že povedala marsikaj. mislim, da gre za splošno težavo zaposlovanja žensk, ne samo v prometnem sektorju. Za vse poklice, ne samo za promet, je še vedno problem, da ženske eh, morajo opravljati ogromno dela v gospodinstvu, skrbijo za družino in zaradi tega še vedno ne morejo sodelovati v družbenem dru, življenju, kolikor bi eh, želele. No, mentaliteta se začenja že v šolah. Ko gre za predstavitev možnosti zaposlovanja v vseh poklicih, je tukaj treba stvari bolje predstaviti tako ženskim kot moškim. Potem vzgoja otrok če ženske ne vedo, ali so otroci v dobrih inštitucijah ali so tam zaposleni kvalificirani ljudje, se bodo težje posvetile svojemu poklicnemu življenju. Torej, sama sem članica eh, odbora za promet in vem, da je sektor prometa neprivlačen premalo je mm, mladih ljudi, tako žensk kot eh, moških v tem sektorju, kar pomeni, da v tem sektorju želijo delati ali ti, samo tisti, ki so primorani. Delovno mesto je zelo neprivlačno, večinoma zato bežijo tako mlade ženske kot mladi moški drugam. Torej, to ni tematika žensk, to ni tematika samo dela in delovnih mest. Seveda so ženske pomembne na vseh področjih, tehničnem in drugih in mislim, da potrebujemo enake in skupne ukrepe tako ženske, za ženske kot za moške. Eno in to velja tudi za ta sektor prometa. Hvala. Hvala. Euh, Mislim, da smo sedaj izčrpali naš seznam govornikov in moramo dati priložnost tudi našim gostom, strokovnjakom, da se odzovejo na vsa vprašanja, tudi glede enakosti zaposlovanja, kakovosti zaposlovanja in večkrat smo slišali tudi to, v čem je pravzaprav razlog za to, da se želi narediti privlačen sektor, ki je pravzaprav že davno izgubil na eh, privlačnosti in nekateri se sprašujejo, čemu je to namenjeno, zakaj bi ravno potrebovali ženske in istočasno govorimo o kakovosti delovnega mesta. In eh, to so resna vprašanja in tudi potrebujo resne odgovore ali se bomo sedaj lotili kvot, da ali ne, ker zdaj, kot vidimo, obstajajo v določenih državah tudi kvote za vzpostavitev enakosti in zanima me, kaj potem storiti s podjetji, ki se ne bodo hotela igrati te igre. In vemo, kakšno je stanje v prometu dan danes tudi če nekatera podjetja spoštujejo enako splačevanja med že sedaj zaposlenimi, kje so potem ženske in kje so ženske na odgovornih položajih končno. Kako je s tem? Sicer nima smisla razpravljati. No, potem je tu še zelo pomembno vprašanje nasilja proti ženskam in tu se spet obračam na komisijo to je res eno od temeljnih vprašanj. Nasilje proti ženskam, eh, poniževanje žensk, tu gre za različne oblike seksizma, nasilja, ki je lahko tudi verbalno in potem se po dosedanjih podatkih vidi, da so ženske, ki delajo na takih delovnih mestih, že najmanj enkrat tekom svoje delovne dobe doživeli torej konkreten napad ali nasilje. In uh, samo pogledajte, kakšno je obnašanje do žensk nasploh v sredstvih javnega prevoza. To je popolnoma očitno in jasno. Sama sem našla celo eno študijo uh, francoskega inštituta, mislim, da je to išlo pred približno tremi meseci, ki je ugotovila, da je 100 odstotkov, torej 100 odstotkov žensk, ki potujejo z javnimi prevoznimi sredstvi, najmanj enkrat v življenju doživelo eh, resno uh, zlorabo ali pa so bile drugače seksistično napadene. Zelo mi je žal, da imamo na tesno odmerjen čas. Eh, in če pač boste vsega odgovorili, sedaj nam lahko pošljete tudi po elektronski poti. Žal mi preostane samo še, da razdelim čas govora po dve minuti in pol na govornico. Izvolite. Merci beaucoup, madame eh, la présidente. Eh, gestatten Sie mir, dass... Hvala, gospa predsednica. Najprej bom v Nemščini se lotila nekaterih tem, o katerih je spregovorila ta dama na levi. Nisem poslušala tolmačenja o nemščino, ampak slišala sem vas, da govorite o mladih in da se ti ne zanimajo za prometni sektor, da pa ko gre za moj sektor, to je rečno plovbo, moramo izboljšati imidž. Saj ni treba pritegniti aktivno novih mladih. Mislim, da je naš sektor dovolj privlačen sam zase in eh, mladi zlasti se pri nas eh, zaposlujejo in javljajo na mesto drugih eh, vrst prometa. Verjetno ste govorili o cestnem prevozu, predvsem. Rečna plovba ponuja nova delovna mesta, o tem sem sama govorila. Rekla sem, da obstajajo družine, ki živijo na krovu, ženske in moški opravljajo popolnoma ista dela, so enako visoko kvalificirane. Ta moj sektor omogoča tudi nadaljne usposabljanje, tudi na podlagi tega predloga direktive o priznavanju kvalifikacij. Poleg tega smo se zauzeli skupaj s socialnimi partnerji za to, da so delovni pogoji, delovni čas za rečno plovbo nekaj, o čemer bo komisija morala na novo razmisliti. Ampak delovna mesta na plovilih so vedno bila in ostajajo privlačna. Rečna ploba, po mojem mnenju, ponuja tudi veliko ženskam, ko gre za kvalificirana delovna mesta. Dodatno usposabljanje je tukaj tudi možno in pomembno. Rešitve, nekdo je govoril o tem, kje so rešitve. Ja, treba je začeti v šolah. V usposabljanju v šolah je treba opozarjati na te možnosti zaposlovanja in tudi novi predlog o poklicnih kvalifikacijah cilja na to, da je moč usposabljanje organizirati tudi na samih plovilih in rečna ploba se mi zdi, da tukaj ponuja zanimive rešitve, zlasti za ženske, ki so visoko izobražene, ki želijo na tehničnem ali logističnem področju delati še naprej. Za nje je v tem sektorju dosti prihodnosti. V rečni plobi imamo pomankanje kvalificirane delovne sile in o tem se pogovarjamo s eh, socialnimi partnerji. Gospod Tiling, najprej vprašanje, ki jih je postavil gospod Vandenkamp. Kako daleč bomo šli pri zagotavljanju enakosti v prometu? Vprašanje ni 50 odstotkov žensk in 50 odstotkov moških v tem sektorju. Ne, bistveno je, da ustvarimo enakosti pogoje, ki omogočajo ljudem enakopravno se odločati. Večina prometnega sektorja seveda sedaj danes ponuja možnosti moškim, ne ženskam. To je problem. Torej, okoliščin in pogojev še nismo ustvarjali za to, da bi dali enako možnost izbire moškim in ženskam. Naša federacija verjame v pravne rešitve še vedno se zelo malo zakonodaje izvaja v praksi in vem, kako pomembno je zlasti v našem sektorju dejansko izvajanje zakonodaje. Kaj so torej rešitve? Pravni okvir in potem se vse konča pri podjetjih, pri delovnih mestih. Treba je v podjetjih pripraviti načrt za enakost spolov v podjetju, tako da bomo imeli nek inštrument in tudi socialni dialog je tukaj pomemben, kot so rekli ostali. Socialni dialog. Obstajajo države članice EU, v kateri v katerih eh, je razprava o enakosti spolov predmet socialnega dialoga. Gre za to, da se podjetja prepričajo za, o tem, da je treba bolje oblikovati možnosti za zaposlovanje žensk. Če podjetja ne želijo se spustiti v ta dialog, ne bomo uspeli. Na koncu naj povem, da ko gre za eh, zapolnjevanje vrzeli, ženske ne smejo biti rešitev. Hvala. Hvala se lepa, gospa Weber. Hvala. Zelo zanimiva je ta razprava. Seveda je tukaj potreben globalni pristop, kakšne enostavne, hitre rešitve ni. Tako je tako, kot, včas, kot so včasih razvijali fotografije. Moj oče je v temnici v, uh, pos, posnetek uh, dal v eno tekočino, potem drugo tekočino in šele počasi se je ta fotografija razvila. Gospod Van de Kamp, ali se resnično borimo za enakost eh, med ženskami in moškimi? Borimo se za enakopravnost vseh, ko gre za izbiro v družbi. Srinjam se z ostalimi ki pravijo, da potrebujemo socialni dialog, socialni dialog med zasebnimi in javnimi partnerji. To moramo delati skupaj. Ni namreč rešitve, ki bi jo sicer lahko našli, bodi si na ravni ene same države članice, ene samega podjetja in zato je socialni dialog ključnega pomena. Gospa Jale Sender je žal že odšla, ji bom sama posredovala statistične podatke, o katerih je spraševala. Včasih so morda statistični podatki suhoparni, dolgočasni, ampak treba je začeti z njimi. In odgovorila jim bom tudi na vprašanje, ko gre za prevoz na dolge proge. Tako da bo videla, kako se mi odločamo in kako mi poskušamo zagotoviti ena pogoje, tudi za večje eh, ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem pri nas. Torej, še naprej bom v dialogu z parlamentom in z komisijo in eh, tega se veselim. Hvala za to, da ste me poslušali in da ste me povabili. Merci beaucoup. C'est très rare, mais vous, c'est un... Najlepša hvala. Vi ste sicer tukaj zdaj v manjšini in prosim, da poveste še vi, kar imate za povedati. Da, hvala. Uh, gospodu Bahu bi odgovoril glede na konkretne vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti. Uh, sicer morda ne moram odgovoriti na vse, ker nimamo še vseh konkretnih podatkov o rezultatih tega projekta. To je bil zelo kratek projekt, ki je trajal samo nekaj mesecev. In uh, naš svetovalec je uh, zelo aktivno sodeloval v tem, to vam lahko zagotovim. Eh, vključil se je vse faze dela, upravil pogovore z zaposlenimi, z mladimi ženskami in moškimi in res bral konkretne podatke. In če tukaj ne bomo uh, imeli vtisa, da so zadeve res nekoliko boljše v realnosti, kot si mislimo, uh, Morda je treba res še počakati na dokončne podatke, ampak vseeno še odgovor gospe eh, Sadr, kjer je več. Eh, očitno je zadeva ni dovolj zanimala, ampak res je, da tudi ženske se ponovadi ne zanimajo zelo za ta sektor. In eh, treba je priznati, da je še vedno veliko žensk, ki so diplomirane, ki iščejo službo in ne morejo uh, najti služb, tako da si težko predstavljamo, kako bi potem pospešili zaposlovanje žensk v nekvalificirani delovni sili. To so številna konkretna vprašanja, zadeve treba preučiti iz več eh, vidikov in jasno je, da bodo vedno vstali poklici, ki bodo privlačnejši za ženske, potem pa parkingi, ki bodo dovolj varni za profesionalne šoferje, voznike in voznice. Eh, in pogosto se pogovarjamo z deležniki glede sanitarnih eh, prostorov. To zadeva celoten poklic in pogoje dela in eh, prizadevamo si, da bi se izboljšali varnostni in sanitarni pogoji na parkingih, kjer se ustavljajo poklicni vozniki za čas počitka in eh, tu je potem še vprašanje financiranja. Morda bi morali financirati neko eh, vseevropsko mrežo, ki bi se ukvarjala s tem. No in potem še čisto na kratko glede vprašanja kvot, ki sem ga slišal. E, morda bi res morali razmisliti tudi o tem, ampak eh, kot rečeno, e, vprašanja so zelo zapletena in tudi kvote niso vedno najboljša rešitev. Treba je razmisliti usporedno še o drugih problematikah in jasno je, da smo si zastavili določene cilje, vendar, kot ste sami rekli, je doseganje le teh večinoma prostovoljne narave in poskušamo doseči zadeve skozi eh, dialog in eh, realno lahko rečem, da mi z našo ekipo smo začeli še pred dobrim letom in čudežev ne gre pričakovati. Hvala lepa. Eno minuto za zaključek pa moram seveda dati tudi našemu poročevalcu, izvolite, gospod Nilsen. Da, hvala za to minuto. Razprava je bila res zanimiva in uh, moram reči, da uh, vsi skupaj ugotavljamo, da je treba ta sektor narediti privlačnejši, pri tem upoštevati socialne vidike, uh, tudi pogledati malo, kaj je na razpolago sploh. Uh, Eh, kaša podjetja se ukvarjajo s tem in povezati presečno vse te teme, ki so povezane med seboj. Eh, jasno pa je, da bi si želeli, da bi vsi zaposleni delali v primernem okolju in mislim, da moramo to priložnost zagrabiti, da ko se že lotevamo reševanja problematike tega sektorja, omogočimo tudi enako zaposlovanje ženskih in moških morda bi bilo dobro, da si pogledamo tudi primere dobrih praks. Hvala lepa. Hvala. Gospod Nilsson, seveda bomo še nadalje sodelovali s komisijo. Hvala vsem eh, strokovnjakinjam in strokovnjakom, eh, ki ste nam poročali o tem, kako delujete v konkretnih smerih, da bi izboljšali položaj žensk v prometnem eh, sektorju. Eh, najlepša hvala. Ob 15. se vidimo popovdne in nadaljujemo z našim delovnim dnevom pri odboru transport. Hvala lepa, hvala tudi tolmačem, ki so nekoliko podaljšali svoj delovni čas. Hvala za pet minut več.